colleagues, um, just for those who are waiting. Kolegi, torej, če čakate na točko 24, gospe Makovej ne bo, ampak gospa Stevens jo bo nadomestila. Prav kar uh, prijemo tudi govor za tormače, torej bomo napravili odmor za pet minut, tako da bodo tudi tormači dobili govor, tako da bo lahko gospa Stevens. Uh, ustrezno nadomestile gospod Makove, da za pet minut bomo počakali in potem bomo šli na točko 24, torej Schengen. Torej, kolegi, ehm, do pet minut bomo počakali, slabih pet minut in potem, kot rečeno, bo gospod Stevens nadomestile gospod Makove, bomo pričeli čim prej. It should be just five minutes maximum. Ok, can we start? Lahko začnemo? Ja. V redu. Uh, Sprečujem za zamudo kolegi, ampak sedaj pa res lahko začnemo. Torej, tukaj gre za izvajanje prostorih določb šengenskega pravnega reda skupnosti glede šengenskega informacijskega sistema v Bolgariji in Romuniji. Monika Makova je sicer poročevalka, ampak nažalost ni mogla priti. In Helga Stevens jo bo zamenjala. 18. januara je svet od parlamenta zahteval, da pripravimo mnenje glede tega sklepa v zvezi z uveljavljanjem preostale določb Akija pri SIS za Bolgarijo in Romunijo. Torej, še vedno obstajajo določene molitve eh, za SIS pri Bolgariji in Romuniji. Eh, predvsem, ko gre za izdanje eh, razpisov ukrepa za SIS, za vstop in prestop ter pa za izvanje takšnih razpisov ukrepov v drugih državah članicah. Torej, gospa Makovej je poročevalka in je pripravila osnutek tega poročila, ki ga imate pred seboj. Na začetku tega tedna je svet uradno posredoval parlamentu to revidirano različico sklepa sveta, Kje so glavne spremembe? Sklic na člen 25 Šengenske konvencije, ki velja za Bolgarijo in Prmunijo, torej med tima državama in pa v odnosu z drugimi šengenskimi državami. In potem še kot druga sprememba začetek veljavnosti sklepa sveta. In v tem okviru predlagam, da poslušamo to predstavitev predsedstva najprej in potem še komisijo ter na koncu še predstavitev sklepa poročila gospe Stevens v tem primeru, ki je nadomešča gospod Makove. Torej, če se strijate s tem pristopom, bomo začeli z predstavitami. Sedaj torej predajam besedo. Gospodu Zekovu. Kaj ne? Na mesto gospe Mankove, gospod Zekov, želite torej besedo? Hvala, gospod Zekov predsednik, spoštovana gospod Stevens, spoštovane poslanci in poslanke, v imenu sveta bi se najprej zahvalil poročevalki za predlog poročila glede sklepa sveta za uveljavljanje preostalih določb šengenskega pravnega reda skupnosti, torej v zvezi z SIS-om, za Bolgarijo in Romunijo. Torej, svet želi sprejeti ta ukrep tako, da bi še dodatno ukrepili sodelovanje pri SIS-u med državami članicami. To je pomemben korak za nas. Predstavili ste predlog sklepa in lahko dodam samo še to, da je to navezano na sistem vstopa in izstopa. In torej ta sistem vstopa in izstopa lahko veljajo tudi države, ki v celoti sicer še ne izvaja celotnega pravnega reda Schengna. Pri vstopu in izstopu imamo tri pogoje. za države članice, ki ne izvajajo Schengna v celoti. Prvi pogoj celoten postopek um, šengenske evalvacije. Ta mora biti zaključen in za Bolgarijo in Romunijo to velja. To je bilo zaključeno pred nekaj časa, potem drugi predpokoj. To, da se izvajajo drožbe šengenskega pravnega skupnosti v zvezi z vizumskim informacijskim sistemom viz in tudi to že velja. Torej, potem pa še naslednja drožba, torej to, da se drožbe SIS uveljavljajo z obe državi. To so ti pogoji. Svet je sprejel ustrezne ukrepe, zato da bi pripravil predlog sklepa, da bi tudi upoštevali zadnji pogoj in tako boste tudi državi lahko izvajali SIS brez omejitev. To je zapisano torej v členu 1.4. sklepa 2010-365, eh, eh, torej to je iz leta 2010, ko gre za izvajanje določb Šegeskega Kija v zvezi z SIS-om za Bolgarijo in Romunijo. Kot ste dejali, s tem sklepom boste lahko Romunijo pa Bolgarijo evalvirali eh, tudi te točke stopa in stopa in sodelovali z drugimi državami in lahko se to sprejeli vsi ukrepi. Torej, um, če določena oseba ne bo izpolnila pogoje za vstop v šengensko območje, bo ta oseba lahko zavrnjena. Potem naprej. Vsi podatki v teh dveh držav bodo v sistemu in tudi druge države bodo lahko torej, upoštevali vse določbe v zvezi z Bolgarijo in Romunijo. Hvala pa za vašo pozornost. Hvala, gospod Seko. Sedaj pa komisija gospod Marke. Besed vaša. Thank you, um, Mr. Chair. Um, my name is Filip. Sem Filip Flahort. Um, pozdravljam gospod Stevens in tudi poslanci in poslanke. Komisija nasplošno pozdravlja ta sklep, kajti tudi Romunija pa Bolgarija boste sedaj vključene v šengensko sodelovanje. In prav tako je to pomemben ukrep za to, da se ukrepi varnost Evropske unije. S tem sklepom eh, bosta Romunija pa Bolgarija lahko tudi vključeni v eh, to zavrnitev vstopa v CIS in prav tako eh, torej bodo lahko tudi druge države izvale te zavrnitve in pa razpise ukrepa in tudi druge države bodo lahko torej izvale te ukrepe na zunanih mejah, tako kot Romunija in Bolgarija. EU Lisa in Romanija, Romunija ter Bolgarija so vsi opravili vse ustrezne ukrepe, zato da bomo začeli to izvajati v praksi. Vsi testi so bili zaključeni, EU Lisa je to zaključila in torej obe državi sta tudi že v testnem okolju uveljavljali te ukrepe in to je sedaj vključeno v sistem. Torej, ta sklep bo sedaj lahko začel veljati v praksi. No, še nekaj. Komisija meni, da bi bilo boljše, če bi ta ukrep vezali na odpravo kontrol na zvonanih majah. Ehm, še vedno imamo tudi namreč kontrole na notranjih majah in nekateri ukrepi šengenskega, ki jo še vedno ne veljajo v celoti za Romunijo pa Bolgarijo. Skratka, to sedaj je pomemben korak k dodatni integraciji, ampak kot rečeno, bilo bi bolje, če bi bila to posledica celotnega izvajanja vseh določb šengenskega akija in če bi tudi torej, eh, kontrole na notrnih mejah v celoti odpravili. Torej, to bi bilo boljše kot pa sicer. Hvala. Hvala svetu in komisiji. Torej pa dajem besedo gospe Stevens, ki dobi besedo v imenu gospe Makovej. Uh, uh, Hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Govorim v imenu gospe Makovej, ki je danes zvolela. Uh, z veseljem obrastavljanje na stališče o tem vsega osnutku sklepa sveta, ki odpravlja ovire za uporabo šengenskega sistema za Bolgarijo in Romunijo. Te omejitve eh, se nanašata na um, zavračanje dovoljenja, da ostanejo na njenem ozemlju za osebe tretjih držav, kjer je bil izdan uh, ukrep za vrnitve vstopa v en izmed eh, drugih držav šengenskega območja. Ko bo sprejet uh, sklep sveta, bodo preverjanja Romunije in Bolgarije na zunanjih mejah postalo bolj učinkovito. Obe državi članici boste lahko objavili oziroma izdali opozorila SIS in izvajali takšna opozorila um, ki so bila izdana v drugih državah članicah. Uh, predvsem, če bo to opozorilo povezano z grožnjo javni, uh, javnemu redu in miru ali pa nacionalni varnosti. Tako Romunija, kakor tudi Bolgarija igrata pomembno vlogo pri operacijah nadzora na Črnem morju in pa na Donavi. Uh, Oboje je zelo ranljivo, saj je odprto za mednarodni promet. Istočasno sta obe državi pomembno prispevali k logističnim operacijam uh, organizacije Frontex. Uh, Eh, s tem sklepom bosta Romunija in Bolgarija lahko vstopili v šengensko območje. To bo okrepilo stopnjo varnosti v Evropski uniji in okrepilo bo tudi možnosti boja proti um, kriminalu in pa terorizmu. Eh, poročevalka predlaga, da bi brez predlogov sprememb odobrili predlog sklepa sveta, tako da bodo eh, lahko države članice kar najhitreje ratificirale ta sklep. Rok za vložitev predlogov sprememb je 2. maj. V odboru Libe bomo glasovali predvidoma 24. maja. Hvala, začenjamo z razpravo. You, to... Gospod Koeljo, leta 2011 sem pripravil o, poročilo o možnosti priključitve Bolgarije in Romunije v šengensko območje. Nažalost, ti dve države še danes nista članici tega območja prostega gibanja. Jaz sem od takrat večkrat povdaril, da sta Romunija in Bolgarija odpravili svojo domačo nalogo, ampak eh, svet še vedno preprečuje tema dvema državama, da bi vstopila v šengensko območje. Za eh, to je namreč potrebno, eh, potrebno soglasje sveta. V tem poročilu še enkrat povdarjamo, da bi Romunija in Bolgarija morale nemudoma postati polnopravni članici šengenskega območja in območja prostega gibanja. Ta osnutek poročila je nadaljnik korak eh, k dosegi tega cilja. Eh, gre za predlog eh, vključitve teh dveh držav v SIS. Upam, da bomo brez nadaljnega dali svoje soglasje za odpravo nadaljnih omejitev za ti dve državi pri uporabi sistema SIS. poročevalka je pravilno povedala, da bosta na ta način ti dve državi um, prispevali k zagotavljanju varnosti v šengenskem območju, ne boste pa imeli pozitivne strani eh, tega vstopa, torej popolnega prostega gibanja. Treba je povdariti, da mora naša prednostna naloga še naprej ostati polnopravno članstvo Romunije in Bolgarije v šengenskem območju. Hvala. Besedo dobi Tanja. Um, Hvala. Sterge Stanišav je prebral naše besedilo, zahvaljuje se poročevalki za napredek pri tem dosjeju. Spominja kolege, da je oktobra svet sprejel uh, odločitev o pasivnem dostopu Bolgarije in Romunije v šengenski sistem. Danes pa se ukvarjamo z preostalima dvema določbama za Bolgarijo in Romunijo pred eh, odpravo zunanih meja. Gre pravzaprav za predpogoj za izvajanja sistema entry-exit, ki bi naj postal poln operativen do leta 2020. Za tem sklepom sveta bosta sedaj imeli Bolgarija in Romunija pravice in dožnosti polnopravnih članic šengenskega območja. Pomankanje politične volje v a, svetu pa jima še vedno preprečuje, da bi popolnoma odpravile nadzor na notranjih mejah. Že pred leti je svet ugotovil, da obe državi izpolnjujeta pravne in politične zahteve za članstvo v šengenskem območju, ampak šele danes eh, vidimo ta skromni korak naprej. Eh, ampak tukaj ne gre toliko za izpolnjevanje kriterijev, ampak gre za varnostna vprašanja. To je še en. Eh, primer za to, ko je varnost tista, ne pa spoštovanje pravic in pa človekovega dostojanstva, ki vodi Evropsko unijo. Pa, varnost pa zahteva skupne ukrepe in nerazdrobljene ukrepe. Treba je to doseči na uravnotežen način in to nam bo uspelo samo z robustnim pravnim okvirom, ki bo vse obravnaval enako če bomo postavljali nevidne ovire za države, ki želijo vstopiti v sistem, ki predstavlja največji dosežek Evropske unije, eh, bo imelo velike pravne in pa politične stroške. Vstop Romunije in Bolgarije v sistem SIS je um, korak, ki prihaja prepozno, ampak je vseeno zaželjen. Toliko strani našega poročevalca v senci. Hvala, mislim, da sta dobro zajela stališča parlamenta v zvezi s tem. Gospod Adamon. Gospod predsedatelj, temata za Schengen je osebno čustvena za Bolgarijo. Hvala lepa. Vprašanje Šengna je zelo občutljivo za Bolgarijo in Romunijo. Zato ne smemo pozabiti na to, da je 9. junija 2011 svet že sklenil, da so izpolnjeni vsi pogoji šengenskega eh, pravnega reda, vse kar Eh, se tiče kopenskih, morskih, eh, zračnih eh, meja, nadzora na mejah in tako naprej. Vseeno svet še ni sprejel končne odločitve. Končna odločitev mora biti sprejeta soglasno strani vseh članic šengenskega območja. To ni pravično, kajti Romunija in Bolgarija ščiti ta zunanje meje Evropske unije. Zahvaljujem se kolegu Carlosu Coelju za vsa prizadevanja, za njegova stališča. Hvala, da ste zauzeli stališče, da bi se morali obe državi na mudoma pridružiti šengenskemu območju. Mi bomo podprli osnutek sklepa, se bo ta prispeval k odpravi nadaljnih ovir za polno izvajanje SIS-a strani Romunija in Bolgarija. To bo prispevalo tudi k boju proti kriminalu in pa terorizmu. Hvala, želi še kdo drug besedo? Ne, potem dajem besedo spet gospe Stevens, če želi povzeti razpravo. Ne, prav. naj povem, da smo imeli tudi nažalost neposebno dobro obiskan sestanek z predstavniki Enise. Eh, govorili smo o tehničnih pripravah za vstop Bolgarije in Romunije v SIS. Žal, seja ni bila posebno dobra dobro obiskana, ker se je termin prekrival z zasedanjem posebnega pododbora za terorizem. Ima še kdo kaj dodati v zvezi s tem? Ne? Gospa Steven, želite kaj dodati? Uh, yes, apologies. About the... Oprostite. V zvezi z Eulisa. Asistenti gospi Makovej so mi sporočili, da je vse že pripravljeno. Včeraj so potekali tudi testi in zdi se, da vse dobro deluje. Eh, samo toliko, da vas seznanim s tem. Hvala, s tem smo zaključili to točko. Sedaj pa 24. točka na dnevnem redu. Gre za ustno vprašanje komisiji z dne 8. novembra. Eh, šestletno eh, nujno obdobje hrambe eh, v primeru italijanskih telekomunikacijskih podjetij. Vprašanje je vložila gospa Intfeld. Rok za odgovor je potekel 15. januarja 2018 in ker odgovora ni bilo, je avtorica vprašanja je avtorica želela, da bi to v skladu z pravilom 130 uvrstili na dnevni red odbora Libe. Komisija je sicer med tem vprašanja odgovorila na vprašanje, ampak vseeno je želela avtorica, da bi to obravnavali na seji odbora Libe, zato da sliši ustni odgovor komisije. Sofi, izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moram reči, da mm, sem nekoliko zadržana. Govorimo o resnem političnem vprašanju, pa sem edina poslanka v dvorani, verjetno tukaj kakšen uradnik komisije, ki si misli, dobro bom pač uh, prenesel deset minut jeze Sofi Intfeld, potem pa bo vsega konec. Če bomo imeli takšen odnos, potem ni čudno, da komisija ustnih vprašanj parlamenta ne jemlje resno. Pravzaprav eh, se mi zdi, da ta razprava sedaj nima smisla. Italijanski parlament je skozi zadnja vrata, kaj takega smo videli samo v primeru iCloud v ZDA, torej skozi zadnja vrata so sprejeli zakonodajo o hrambi podatkov. Šest let naj bi bil rok za hrambo podatkov. Eh, to je res uh, precej daljnosežno. No, uh, in ko, v odgovoru komisije je zapisano, da ja, pravzaprav to ni eh, naša stvar, to je v nacionalni pristojnosti in pravzaprav že pripravljamo zakonodajo za to, da bi uzakonili uh, takšen ukrep. In sedaj imamo to razpravo z dvema poslancema in pa pred uradniki komisije. Dobro, kar se tiče tega mehanizma odgovornosti in udeležbe poslancev. Mislim, da obstaja večji problem. Eh, toliko sporednih sej eh, poteka, toliko dela imamo. Mislim, da gre tukaj za nek širši problem, Sofi, ko gre za udeležbo. Vseeno bi želel, da to obravnavamo, kljub temu, da je tukaj tako malo poslancev. Za takšen mehanizem imamo na voljo eh, člen 130. Mislim, da je pomembno, da imamo ta mehanizem, komisija mora odgovarjati na vprašanja. Naključe je, da sva tukaj samo dva poslanca. Ne, ne gre za to, da ne bi bilo poslancev mi imamo inštrument, ki se imenuje pisna vprašanja komisiji. In, uh, komisija to uporablja kot vece papir. Dobro, na neumno vprašanje takoj dobiš odgovor, na resna vprašanja pa ne dobiš odgovora, dokler ne ustrajaš. In potem ta odgovor pride prepozno in je ponavadi popolnoma neuporaben. Ali je to način, uh, na katerega želimo uporabljati ta inštrument. Res ne želim izgubljati svojega časa in, po, in se pogovarjati z uradniki komisije o političnih vprašanjih. Toliko smo imeli bitk o hrambi podatkov tukaj v hiši. Imeli smo primer pred sodiščem, ki uh, traja že leta. Uh, italijanska vlada je rekla, ni nam mare, oprostite, skoraj sem rekla nekaj uh, neprimernega. Torej, gre za vprašanje, kako se bomo lotili takšnih vprašanj. Gre za postopke, ne gre za to, kdaj potekajo te razprave, gre za vprašanje, kako resno jemljemo inštrumente Evropskega parlamenta, zato da bi poklicali komisijo in pa države članice k odgovornosti. Kakšen je smisel sodb sodišča, če komisija in pa države članice sistematično um, ne upoštevajo sodb Evropskega sodišča v uh, Luksemburgu, naš odziv pa je, kot da nam sploh ni mar. Tako da predlagam, da to obravnavamo kasneje in sicer ne gre samo za vsebino tega specifičnega vprašanja, ampak gre za uporabo tega instrumenta na splošno. Ja, verjetno bi lahko vsebino obravnavali v drugačnem formatu, morda bi lahko o tem razmislili koordinatorje. Bo to spet uvršeno na dnevni red kot vprašanje in potem pa se morajo koordinatorji pogovoriti o tem, kako želimo v bodoče uporabljati inštrument pisnih vprašanj. No, dobro, potem lahko v tem trenutku postopamo tako. Jaz se želim, da je to spet uvršeno na dnevni red eh, takoj na naslednji seji odbora Libe. No, kakorkoli to se prenaša po spletu in ti si že podala neko politično sporočilo. Dobro, bomo to obravnavali na, na naslednji seji. Okay. So colleagues, we for point 25, which was scheduled for 10.30, um, have just been advised. Ob 10. uri in 30 minut bi naj obravnavali naslednjo točko, ponovno se sestanemo, torej ob 10. uri in 30 minut, ko bomo obravnavali uh, točko v zvezi z Eurojustom. Se želi komisija odzvati na zadnjo točko? Ali vam je jasno, da ko zaključim z neko točko, se pravzaprav potem ne moremo več pogovarjati o tem? Ja, gospod predsedujoči. Želel bi se odzvati na zavezo komisija, da odgovarja na vprašanja. Ne bom govoril o vsebini, ampak želim pa nekaj povedati o tem, kako resno komisija jemlje ta inštrument parlamentarnih vprašanj. A res želite nazaj? Dajem vam možnost izbire. Zaključil sem že to točko. A res želite spregovoriti? Here. Ne odgovarjate pravočasno, potem to obravnavamo tukaj, jaz že začnem z naslednjo točko in sedaj želite besedo, ali res želite? Gospod predsedujoči, dosedaj sem bila prijazna, ampak če bomo začeli razpravljati o tem, kako se komisija odziva na parlamentarna vprašanja, potem več ne bom prijazna. Tako da lahko uh, potem to obravnavamo naslednjič. Uh, prosim, poslušajte moj nasvet in zaključimo to točko. Vse je prekinjeno 10 ur in 30 minut. we'll get started. Um, bomo začeli. Colleagues, um, so we're going to begin on... Torej, kolegi, točka 25 EU agencije za uh, kazansko pravno sodelovanje, torej Eurojust. Torej, tukaj je z nami gospod Hamaran, predsednik Eurojusta in bo predstavil letno poročilo gospod Hamran je tukaj nov na svoji funkciji, ampak vseeno smo se že kar nekajkrat srečala in sva govorila o vsebini dela Eurojusta. Imeli smo nekaj odličnih sestankov. Mislim, da gospod predsednik odlično vodi Eurojust. O tem bo tudi danes govoril. Še nekaj glede odrežbe. Dokaj nenavaden dan je danes. Um, torej, ni nas veliko, ampak um, torej, enkrat se tukaj več, enkrat manj, ampak na vsak način se seja prenaša po spletu. Vem, uh, danes boste predstavili veliko točk, ampak morda bomo še enkrat drugič imeli predstavitev, takrat, ko bo prisotnih več poslancev. Samo toliko, da boste vedeli, torej, uh, ne bodite preveč pesimistični glede udeležbe. In hvala, gospod Cipr, da ste tukaj gotovo um, ste torej, mislim, da poslanka z skoraj da najvišjo odrežbo v zadnjih letih. Um, torej, um, vsi, ki ste tukaj, se vam vedno zahvalim za udeležbo, ampak na vsak način se vse skupaj prenaša po spletu, torej veliko več ljudi vas želijo tukaj na zasedenju. Sedaj pa, torej, prosim za predstavitev, kot rečeno, vse to prenaša po spletu, ampak vem, da boste kmalo spet prišli, ko bo tukaj prisotnih več poslancev hvala lepa za vse srečno, za kontakte. Tudi na Evropskem svetu smo se že večkrat videli. Torej, res mislim, da Eurojust poskuša postati eh, bolj relevanten za delo v EU, torej želite tudi okrepiti svojo komunikacijo z drugimi. Zato res hvala lepa, da ste prišli in hvala za vaše delo. Torej, prosim, gospod Hamran, za predstavitev. Uh, chair, many thanks. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala za vašo toplo dobrodošljico. Veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj in da lahko predstavljam letno poročilo Eurojusta za 2017. Ko je Maastrichtska pogodba pred 25 leti uvedla pravosodno in policijsko sodelovanje, je imel kriminal drugačne značilnosti. Bil je bolj omejen na nacionalne države kot danes. Podobno je bilo z eh, toživci, ki so komunicirali skozi zapletene diplomatske kanale, svoje zahteve so pošiljali preko centralnih agencij, ni bilo strukturirane izmenjave, ni bilo institucionalnih platform na katerih bi lahko o primerjih razpravljali s kolegi iz drugih držav članic. V zadnjih 25 letih je prišlo do velikih sprememb na področju PNZ. Letno poročilo Eurojusta 2017 je konkreten dokaz za to, kako daleč smo prišli v 25 letih. Eh, preberete lahko o konkretnih operacijskih rezultatih, ki so poskrbeli za to, da je Evropska unija bolj varna. 25 eh, let kasneje pa imamo še vedno 28 držav člani z različnimi jurisdikcijami, z različnimi pravili v zvezi z eh, kazenskimi postopki in tudi pravili glede dopustnosti dokazov. Izkušnje na terenu kažejo na to, da bi Eurojust moral biti bolj učinkovit, če želi opravljati svoje delo. Potrebujemo Eurojust eh, zato, da rešujemo eh, spore na področju pristojnosti in da lahko zbiramo dokaze na dopusten način. Lani je Eurojust obravnaval 4125 primerov več kot 400 tožilcev, policistov e, iz evropskih držav se je združilo v Eurojustu, zato da bi dosegli dobre rezultate. E, imeli smo recimo e, preiskovalne sodnike iz Italije, iz Neaplja, Torej, v Neaplju smo se znašli leta 2015, takrat je italijanska policija zasegla droge. Preiskovalni sodnik je ugotovil, da je vse skupaj povezano z komoro, z mafijo. Preiskovalni sodnik je kontaktiral Eurojust in nas zaprosil za pomoč. Vprašali smo se, odkot osumljenci dobivajo droge ali sodelujejo z, z, z kriminalci v drugih državah ali je kakšna skupina mm, dejavna tudi v kakšni drugi državi. Hitro smo odkrili povezave z špansko kriminalno združbo, tudi oni so sodelovali pri tih otapljanju drog in pa pranju denarja. Italija in Španija sta od Eurojusta zaprosili finančno in tehnično podporo, vzpostavili smo skupno preiskovalno enoto in od takrat so organi delali kot eden. Eh, Europol je lani imel 200 eh, takšne enote, kar je masovna, masovni porast. 1993. Over time, links are also made to criminal activity. Prav tako, to velja tudi za kazenske dejavnosti v Nemčiji. Tožici iz treh držav so sedaj vključeni v to zadevo. Dobili so se za skupno strategijo, zato kako bi odpravili konflikte glede pristojnosti. In prav tako so tudi govorili o različnih pravnih težavah, ki se nanaša na zahtevke ali pa na evropske naloge za prijetje ali pa za preiskavo. Po dveh letih smo prišli do ključne točke julija, 5. julija 2017 smo imeli dan ukrepov. Ob pol petih zjutraj so tožilci iz uh, Italije, Nemčije in Španije se sestali v Hagu. Tam so potem upravili izmenjavo informacij v realnem času in to na bar način. Nacionalni policisti so čakali na različnih lokacijah na terenu torej vse skupaj so torestovali toživci in policisti in potem so začeli izvati aretacije, preiskave, torej so tudi zasegli in pa zmrznili nekatere tive premožene. Koordinacijski center dobiva stalne informacije in lahko to, te primerja med seboj. Um, ter na podlagi tega ukrepa. V tem dotičnem primeru smo aretirali 33 ljudi v treh različnih državah, 5 milijonov evrov, več kot 500 kg drog smo zajeli uh, na cesti. To je bila operacija Santa Lucia. Namenoma sem izbral to operacijo za moj govor, kajti vsebuje vsa urodja Eurojusta, koordinacijski center, skupne preiskovalne enote, um, ukrepe, enote za pravno analizo. Vse to so pomembna urodja Europola, ki jih uporabljamo v primeru večjih in zapletenih primerov. Ampak tukaj obstaja še nek element. To, kar se je zgodilo, zgodilo kot lokalni manjši kazenski prekršek, je imelo pravzaprav uh, eh, mednarodno razsežnost. To mednarodno razsežnost smo odkrili skupaj zahvaljujoč pregledu in pa koordinaciji, ki je možna samo s pomočjo Eurojusta. Vsi vemo, da se kriminal ne ustavi na mejah držav ali Evropske unije. Zato je mednarodno delovanje bistvenega pomena za Eurojust. Eurojust vse od uh, ustanovitve gradi uh, sodne kontaktne točke tudi v tretjih državah. Uh, To mrežo bomo v bodoče še razširili. Eurojust v svojih stavbah eh, gosti eh, tudi preiskovalne sodnike iz štirih držav. Eh, gre za Norveško, ZDA, Črnogoro in še eno državo. Eurojust se je leta 2017 eh, ukvarjal z pomembnim primerom, na katerega nas je opozoril švicarski kolega in sicer je šlo za eh, goljufije in prekrške na področju nogometnih stav. Eh, stav. Eh, tudi to je imelo mednarodno razsežnost, vključevalo Italijo, Grčijo, Francijo in tudi s tem primerom, eh, tudi na področju teh, eh, tega primera smo uporabili naš koordinacijski center in zajeli kar nekaj premoženja, predvsem pa smo pridobili na ta način kritični dokazni material. Še nekaj besed o Mačarski. Uh, Osebo so ustrelili na eh, avtocestni postaji na Mačarskem in zdelo se, da je za to kriv nemški državljan. Mačarske oblasti so kontaktirale Eurojust z eh, pomočjo našega 24-urnega eh, klicnega centra. Zaprosili so za pomoč, hitro so morali dobiti nalog za preiskavo, za preiskavo hiše v Nemčiji, ki pa je razkrila, da je osumljenec posodil avto sorodniku v Avstriji. Um, takrat smo izdali evropski nalog za prijetje in pa za preiskovalni nalog, tako da smo to preiskavo iz Nemčije preusmerili v Avstrijo v samo nekaj uh, urah. V manj kot 24 eh, urah je bil osumljenec aretiran in uh, uspešno smo zagotovili tudi vse dokaze. Če si ogledamo širšo sliko naših rezultatov, eh, menimo, da so ti še bolj zgovorni. Analizirali smo naše primere in izbrali deset eh, pomembnih eh, primerov Evropola. Gre za različna področja različna kazenska področja. Nacionalne oblasti so lahko aretirali 345 oseb, ki so bile del kriminalnih eh, združb. Imeli smo več kot 300 eh, nalogo za preiskave in pa zasegli smo premoženje v vrednosti višji od 4 milijone evrov. To je precej uh, impresivno, če upoštevate, da imamo približno 37,5 milijona letnega proračuna. Predvsem pa je pomembno to, da smo preiskovalnim sodnikom in organom kazenskega pregona pomagali pridobiti solidne dokaze, ki so zdržali tudi v procesih pred nacionalnimi sodišči. Naši rezultati so plot kolektivnega prizadevanja in tudi parlament igra pomembno vlogo pri tem. Kot zakonodajalci ste poskrbeli za nova orodja pravosodnega sodelovanja. Eh, ki so bistvenega pomena v boju proti čezmejnemu kriminalu, vključno z evropskim nalogom za prijetje, eh, nalogom za zamrznitev eh, premoženja in tako naprej. Kot, kot proračunski organ ste nam dali na voljo tudi sredstva za izvajanje našega dela in zato smo vam izredno hvaližni. Spoštovani člani odbora Libe, Eh, ko se zazremo v prihodnost Eurojusta, vidimo naslednje. Eh, naš, eh, naš volumen primerov zanaša torej letni porast naših primerov znaša približno 10 odstotkov, potrebujemo torej več sredstev in več osebja. Tudi nimamo dovolj virov za to, da bi se soočili z večjim obsegom primerov. Moramo se kar najbolje na to pripraviti. Um, sprejeli smo kompleksno institucionalno reformo, zato da bi postali bolj učinkoviti, reorganizirali smo naše vire, zato da bi lahko ponudili več operativne podpore našim nacionalnim uh, organom. Eh, vseeno se ne bomo mogli z temi viri soočiti z, poraz, z prastom zahtev iz držav članic. 41 milijonov evrov bi potrebovali za to, da bi lahko nadaljevali z našim operativnim delom in da bi lahko zagotovili pomoč državam članicam, lahko bi financirali skupne preiskovalne enote in lahko bi nadaljevali z obsežnimi koordiniranimi operacijami. Ob tej priložnosti vas prosim za vašo podporo v prihajajočih razpravah o proračunih za leto 2019 in 2020 tako da bo Eurojust lahko še naprej izpolnjeval svojo misijo in poskrbel za pravičnost. Um, tudi preko meja. Tukaj zastopam tudi 340 eh, predanih strokovnjakov, sodelavcev, ki delajo za Eurojust. Eurojust, eh, eh, torej naše. Naši rezultati so plot njihovih prizadevanj. Skupaj smo Eurojust, skupaj lahko poskrbimo za to, da bo Evropa postala bolj varna in bolj pravična. Dragi člani odbora Libe, hvala lepa za vašo pozornost in pa za vašo podporo. Association. Hvala za to odlično predstavitev. Res je bila sveža. Tako sedaj pa dajemo besedo naši poslanki. Birgit, izvoli. Uh, Hvala. Hvala za to predstavitev. Želela bi se osredotočiti na dve različni področji. Na začetku ste povedali, da imamo po 25 letih še vedno različna pravila na področju pravosodja in notranjih zadev v državah članicah. Podobno velja tudi za pravila glede eh, dostopa do dokazov. no, morda bi lahko nekaj več povedali o tem, eh, kaj so te razlike, ali gre za vprašanje, kdaj lahko dostopajo državčanice do dokazih, gre za mm, pravno podlago za pridobivanje dokazov. Recimo, ali je v kakšni državi že govorovica dovo, govorica dovolj oziroma ali lahko um, ali so morajo biti izpolnjeni kakšni drugi pogoji. Potem omenili ste tudi pomen finančne podpore za nacionalne preiskave in potem, ko ste govorili o skupnih preiskovalnih enotah, sem se vprašala, ali se finančna podpora prej osredotoča na te preiskovalne enote oziroma ali imate še kakšno drugo obliko finančne podpore za države članice, zato da lahko te organizirajo svoje delo. Potem na koncu ste omenili tudi eh, vedno večje delovno breme, s katerim ste soočeni. Rekli ste, da nimate dovolj virov za to, da bi se lahko soočili s tem. Zato me v zvezi s tem zanima naslednje. Ali uh, je prišlo do večjega delovnega bremena zaradi večjega obsega uh, Eh, mednarodnih kriminalnih dejanj, kazenskih dejanj, oziroma ali gre to pripisati temu, da sedaj države članice svoje priskave bolje vključujejo v svoje operacije Eurojust. Eh, skratka, morda ne gre samo za eh, pravne razlike, morda bi potrebovali nekaj več osebja v državah članicah, morda bi države članice potrebovali dodatno opremo in potem še večje število primerov, s katerimi se ukvarja eh, Eurojust. Morda bi eh, zaradi tega večjega obsega morali za Europol predvideti nekaj več sredstev. Zato zastavljam vprašanje svetu in komisiji, ali so pripravljeni narediti več na nacionalni ravni, ali so pripravljeni narediti več na evropski ravni. No, in eh, tukaj moram biti jasna, govorim o denarju. Ali boste dali več denarja na razpolago v Evropskem proračunu, zato da bomo lahko financirali te ukrepe? In pa še zadnje vprašanje. Dobro, to morda ni namenjeno vam, ker formalno ne smete odgovarjati na takšno vprašanje. In sicer države članice želijo, da bi Eurojust prevzel nove naloge. Zato me zanima, če, name, če namerava komisija in države članice za to dati na voljo tudi več sredstev. Sicer je lepa ideja, da nekomu nalagamo nove naloge, ampak če za to ni denarja, potem eh, to nima smisla. Toliko z moje strani, nekatero vprašanje so torej bilo naslovljeno na vas, druga pa prej na svet in komisijo. Torej, vsa vprašanja naenkrat, eh, v bistvu eno in pa še drugo vprašanje. Moje. V preteklosti smo že govorili o teh zadevah tudi na svetu za PNZ. Namreč, ko poskušate reformirati Eurojust, in seveda tukaj so poslanci že poslušali poročila iz prejšnjih let, bi omenil naslednje. Torej, kaj točno želite reformirati? Kaj bo sedaj drugače? Kajti proračun um, je zelo majhen in sploh glede na to, da Evropi isto pravijo veliko različnih dejavnosti kot v državah članicah. Torej, res zanimivo, kako zelo majhen je ta pračun. Morate financirati vem, skupne preiskovalne enote in tako dalje in tako dalje. Torej, veliko je tega dela. Zato me zanima, na kaj se osredotočate pri svojem delu, kje so prioritete. Naj pa dam primer. Naprimer, prej ste imeli eno državo. Naprimer, um, ehm, torej, Slovaška da zre na Slovaško. In torej mi smo šli tja in mi kot eh, poslanska skupina za odbor smo želeli potem prositi Europol, da bi morda tja poslali skupno preiskovalno enoto v državo, tako da bi ta enota pomagala slovaškim organom pri zadevi Kozjak in pa torej pri Slovaškem te obtožbe za umor. Ampak v redu, to je konkreten primer, potem pa obstajajo še sistemske težave v državi. Ne vem, to je lahko Slovaška, lahko je Romunija, kjerkoli že, ne vem, pranje denarja, različna vprašanja so tukaj relevantna. In zato me zanima, kako se potem odločate, kaj storiti, kajti to so predvsej obsežne zadeve. Videl sem, kako se lotevate različnih vprašanj v različnih državah, ampak kako potem spremete odločitev, naprimer ponovno Slovaška, kot primer. Tam smo ugotovili, da torej, tukaj je imate to aktualno vprašanje, te domneve in obtožbe, torej glede tega se konkretno lahko eh, nekaj naredi, ampak potem so še tukaj bolj sistemska vprašanja glede eh, kazenskega sodstva na splošno, torej naprimer sistemske zamude, usposabljanje sodnikov in podobno. In to je sistemsko vprašanje in ni specifično samo za eno državo. Kako se potem odločate? Ehm, ali so prioritete bolj na dolgi rok ali pa se želite bolj posvetiti kratkoročnim stvarem, kot naprimer aktualnim vprašanjem? Če se naprimer zgodi neko kaznivo dejanje, potem želite posredovati. In torej, ko se odločate, ali to ne posega tudi v pristojnosti Europola, Torej, kje so pristojnosti Eurojusta ali gre za usposabljanje tožilcev in sodnikov in kako torej igrate to vlogo? In potem naprej, kako posredujete sredstva naprej preko usposabljanja sodnikov in tožilcev ali kako? Kajti, kot rečeno, proračun je zelo nizek in zdi se, da bo treba razrešiti to vprašanje proračuna tudi zaradi prihodnosti te agencije, tako da bomo vedeli, ki so prednostne naloge Eurojusta in da boste vedeli, kako razdeliti različne pristojnosti in naloge. Gospa Cipel, hvala. Prej ste govorili o sposabljanju. Ali je vaš pristop enak kot pri Cepolu, torej da imate posebno enoto? In če ne, ali potrebujete to enoto? Naprimer, tukaj imate teh 330 ali 330 je to um, del splošnega dela ali pa imate posebno enoto za usposabljanje? Naj pojasnim to vprašanje, torej potencijalen konflikt um, z Evropolom. Tukaj storite več stvari glede boja proti terorizmu, pa kaj točno storite ali usposabljate te doživljice, sotnike, ki se ukvarjajo z varnostnimi področji, kje so razmenitve? ali imate skupne preiskovalne enote, kako se odločate o vsem tem, ali se pogovorite z drugimi in potem sprejmete odločitev, ali se dogovarjate o tem v odboru. Torej, kako sprejmete to odločitev? Gotovo v upravnem odboru si predstavljam, ampak eh, me zanima, kako se to strateško obravnava. Hvala lepa za ta vprašanja. Bo poskušal na vse odgovorite v istem sveže. Kot prvo, Eru, jaz nimam nobenega mandata za usposabljanje izobraževanja. Samo... Mi predvsem se odzivamo na različne potrebe in popraševanje. Kar pomeni, da če države preizkujejo določena kazniva dejanja uh, in potem naletijo na težave, In če določena kaznivo dejanja vključuje mednarodne dejavnike in če se organi soočajo s težavami, s pravnimi težavami, s komunikacijo, s finančnimi težavami, potem te zadeve prostovoljno posredujo Eurojustu. Torej, ni nobene obveznosti tukaj za države članice. Država ni treba posredovati teh zadev Eurojustu. Zadeve iz letnega poročila. vsega skupaj je 2700. Um, to so prostovoljne um, zadeve, torej države se prostovoljno odločijo, da bodo to posodovali Evroistu. Potem jim pomagamo, glede pravnih vprašanj podobno. Naprimer, včasih je problem v tem, da je treba ustrezno poštevati evropski zakonodajni instrument. Kaj potem vidimo? Naprimer, v določeno država članica je uveljavila zakonodajne instrumente, ampak na različne načine so države to izvajale po državah članicah. In iz prakse je razvidno, da treba potem ugotoviti, kje so razlike pred tolmačenjem in uporabi. In potem je treba govoriti o tem, kako poiskati prave rešitve. In treba je obrati pragmatičen pristop. Prav tako se lahko zgodi, da včasih države želijo opraviti obsežne operacije in želijo torej te preiskovalne enote. In včasih države nimajo zadosti strokovnega znanja, naprimer za pogajanja, ne vedo, kaj vključiti v skupne preiskovalne enote, ne vedo, kaj vključiti v, v dogovore in pa kakšne so zahteve v določene države članici. Zato se organi želijo sestati z nami v Eurojustu in želijo, naprimer, stvari zložiti drugim kolegom iz drugih držav, potem predlagajo različne dogovore in potem se lahko države skupaj z nami pogovorijo o pogojih za morebitne dogovore. Skratka, mi se ukvarjamo s praktičnimi pravnimi vprašanji. Tako pomagamo praktikom, ki se s tem ukvarjajo na terenu. Prav tako vidimo, da pogosto različne države želijo zaključiti eh, skupen dogovor o skupni preiskavi, ampak če imate naprimer skupno preiskovalno enoto, potem morajo te različne enote sodelovati, potovati v tujino. In torej včasih države ne morajo vsega financirati. Tukaj je treba plačati, ne vem, hotel, potostroške, tolmačene, prevajene, potrebuješ različne naprave za varno komunikacijo med različnimi člani skupne preiskovalne enote. In potem se tukaj vključi Eurojust. Torej, mislim, da obstaja potreba po teh tipih pomoči. In prav zato mislim, da je potrebno dodatne finančne zneske za skupne preiskovalne enote, kajti dejansko se ta pomoč potrebuje. In kot pravi predsednik, 37,5 eh, milijona je naš proračun to ni veliko, ampak 1,3 milijona gre nazaj državam članicam za skupne preiskovalne enote. Sedaj vidimo, da je popraševanje vedno više. Leta 2002 smo imeli skupne preiskovalne enote, ampak v 15 letih sedaj pa vidimo, da Eurojust eh, je že podprl 200 eh, teh preiskovalnih enot. In Te preiskovalne enote se vedno ukvarjajo z zelo obsežnimi zadevami, to so pomembne stvari, kot je naprimer terorizem, eh, trgovina z ljudmi ali pa naprimer večje zadeve glede davčnih goljofij, pranja z denarjem, trgovina z orožjem, zomili in tako dalje. To so zadeve, ki so že po sami naravi stvari uh, čezmejne. Tako delujemo. Sedaj pa reforme. No, sedaj nimamo zadosti osebja, da bi vsem pomagali, vsaj ne moremo vsem pomagati na kakovosten način. Zato smo pročili to, kako torej upravljamo različne sredstva in pa vire in smo poiskali različne načine za to, kako drugače prozdeliti sredstva in kako se osredotočite najbolj operativno podporo. Kaj smo torej storili? V kolegiju Eurojusta smo se pogledali tem, to je v bistvu upravni odbor naše institucije in potem smo se odločili, da je treba drugače porazporediti naše sredstva. Naprimer, da bi uh, se bolj osredotočili na operativne zadeve in manj na upravne zadeve. Tudi prihodnost to želimo, torej bolj se želimo osredotočiti na operativni del delovanja, to pomeni podpora, potem konkretne zadeve, konkretni primeri, predvsem želimo pomagati pri pravnih vprašanjih in pa želimo praktično pomagati državam članicam, ki to želijo. Sedaj pa vprašanje. Glede 28 različnih pravnih sistemov, Seveda razumemo, takšna je dejanska slika. Imamo 28 držav članic, 28 različnih pravnih kultur in sistemov. Kot že rečeno, različne države izvajo različne evropske pravne instrumente na različne načine, torej ni vse čisto usklajeno, bom tako rekel. In še nekaj. Mislim, da smo dosegli marsikaj, ampak ne moramo vsega uskladiti. Sedaj torej smo povišali stopno usklajenosti, ampak tudi na ta način bomo še vedno imeli različne zahteve za trebane. Naprimer, eh, hišne preiskave. Naprimer, hišna preiskava v Italiji zahteva eh, sodno oblastilo, isto tudi na Slovaškem. To že, ampak zahteve za to dovoljenje so lahko zelo različne po državah. Dopustnost dokaznega gradiva zato je tukaj zelo pomembna. Karkoli se zbere, na primer v Italiji, mora biti dopustno tudi v sodnih postopkih na Slovaškem, kot primer. Potem pa še osebje v državah članicah, no, nažalost, tukaj nimam konkretnih številk. Zato ne morem odgovoriti na to vprašanje. Potem naprej. Razmere na Slovaškem ali pa v kakšni drugi državi. Kot rečeno. Torej, tukaj gre pa za spostavljanje, pa druge stvari. Um, kako se odločamo? Najprej želimo torej, um, pogledati, katere zadeve so relevantno. Ne, kolegica je vprašala, kako se odločate, kako pomagati pravni sistemu v Evropsko uniji, kako pomagati pri zapolnevanju vrzeli. Ali to velja samo na zahtevo? Torej, to poteka na zahtevo, kar pomeni, da v bistvu sicer ne morete posegati v ta vprašanja. Ja, ne moremo posredovati, ampak v tem konkretnem primeru, naprimer, so slovaški organi o tem poročali že zelo zgodaj, so poročali Europolu in tudi Eurojustu poznaje. 18. aprila smo zato opravili sestanek za koordinacijo s italijanski partnerji na Eurojustu. Tudi Europol je bil prisoten v tem srečanju. In tako si predstavljamo sodelovanje v prihodnosti. To je normalen način sodelovanja tako lahko sodeluje med različnimi agencijami, institucijami in državami. Skupaj lahko marsikaj naredimo, lahko zrešimo različna pravna vprašanja, eh, torej vprašanja, ki se nanašajo na razlike v naših pravnih sistemih. No, mislim, da moramo s tem končati. Res odlično letno poročilo. Hvala lepa za odlično predstavitev. No, bistvo Eurojusta je naprimer u, naprimer, v Evropskem nalogu za prijetje eh, in podobnih zadevah, torej s tem se najče ukvarjate in tudi naš odbor se bo ukvarjal s temi stvarmi v prihodnosti. To je aktualno delo, vsak dan in tudi nas to najbolj zanima. Res hvala lepa, da ste prišli. Vem, da želite ohraniti ta odličen odnos z odborom, zato res hvala lepa, da ste prišli in še enkrat se prečujem ker je bila odrežba tako zelo nizka, ampak kdaj drugič boste lahko ponovno prišli in boste lahko ponovno um, predstavili svoje delo. Torej, hvala lepa novemu predsedniku Eurosta, hvala lepa za to, da ste prišli. Hvala lepa in veliko sreče in uspeha v prihodnosti in hvala lepa za podporo, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa čez par minut začnemo z naslednjo točko kolegi. Hvala lepa. dear colleagues, if everyone is present, we would... Kolegi, če ste vse tukaj, eh, bomo začeli, lepo prosim. Prosim, sedite. Smo eno uro časa, imamo zato res, lepo prosim, sedite čim prej. Prosim. colleagues, um... Kolegi, bomo začeli. Samo ena ura, čas nam ostaja in mislim, da je v interesu vseh, da čim prej začnemo. Torej, točka 27 na dnevnem redu razmer na Mačarske. 17. maja 2017 je Evropski parlament sprejel resolucijo v tem zvezi. Sedaj bomo govorili o osnutku poročila. Čudite z Argentini je pročevalka. Tukaj tudi Peter Sjaharto, mačarski minister za zvrne zadeve in za trgovino. 17. maja 2017 je Evropski parlament sprejel resolucijo o razmerah mačarskem v desetem odstavku. Je parlament naročil odboru Libe to, da začne za postopki in da pripravi posebno poročilo, tako da bi organizirali vsega, plenarno glasovanje in pa da bi pripravili predlog za ukrepanje na podlagi člena 7.1 pogodbe v skladu s členom 83 postopkov, torej poslovnika. Gospa Serpentina je bila imenovana za pročevako 11. julija 2017 in potem je sodelovala s pročevacijo v Senci, večina pa se tukaj in ste pripravili ta predlog poročila. Gospa Serpentina je predstavila svoje gotovitve, ko pripravi za to poročilo na odboru 12. aprila. Danes pa bo predstavila torej ta osnutek poročila tudi tukaj. Ob tej priložnosti pozdravljam tudi gospoda Peta Sjaharda, ministra za zvonan zadeve in trgovino torej z Mačarske in sedaj predam besedo Judy iz Sargentini za 10 minut. Gospoda Sargentini je poročevalka. Pa še nekaj, predne začnemo samo eno uro imamo za celotno točko. In torej, če želimo pravočasno zaključiti ta sestanek s tolmačenjem, lepo prosim, da se držite svojega časa za govor. In prosim, da ne prekoračite svojega časa za govor. Gospa Sačentini, do deset minut lepo prosim. Thank you, chair, and, and thank hvala, predsednik, in hvala lepa za te uvodne besede in predstavitev poročila. Ja, naj na kratko to predstavim. Tukaj imamo člen 83 eh, poslovnika Evropskega parlamenta in v tem členu piše, da parlament lahko predstavi argumentiran predlog za to, da svet ukrepa glede na člen 7 pri torej odstavek pogodbe. In res, maja 2017 smo na plenarnem zasedanju parlamenta prosili Libe, da priprave poročilo. In lanskega maja smo že dejali, da menimo, da trenutne razmere Mačarske predstavlja jasno tveganje za kršitev vrednot iz eh, druga člena pogodb in zato torej, je treba sprožiti postopek iz člena sedem. Sedaj, eh, jeseni pa smo mladi, smo začeli z javnimi predstavitvami, smo pravnika s stako strokovnjaki, tudi skupaj z pročevalci v senci. Mačarska vlada je bila obrakrat eh, povabljena, torej ministr je bil prisoten na predstavitvi in imeli smo tudi cel sestanek poročevalcev v Senci. Torej, poslanik Mačarske v Bruslu je bil tudi prisoten. No, danes smo tudi omogočili ministru, da predstavi svoje mnenje o tem predlogu poročila, to je še vedno moj predlog poročila in potem bomo videli, kako bo šlo naprej pri tem poročilu. To poročilo ni vabilo za pogajanja z mačarsko vlado. To poročilo se posreduje svetu in svet mora potem razmisliti o tem, ali bodo oni sprožili postopek proti državi članici. Če država članica ne spoštuje prav države, demokracije in vrednot. Torej, tukaj parlament eh, nima nobene vloge v pogajanjih to za nas ni več relevantno. Kot rečeno, sprejeli smo resolucijo in ta smo našteli številne stvari, ki jih mora Libe upoštevati. Ta seznam je bil precej dolg. Vse te teme sem vključila na seznam, ampak sem združila določene teme v sklope. Prav tako sem pravila drugačen vrstni red. Najprej sem začela z ustavo, sodnim sistemom, svobodo govora, akademsko svobodo ter pa svobodo veroizpovedi. To sem storila zato, ker sem želela poskrbeti za to, da bodo koraki nazaj na področju prava države pomenili um, to, da to slovo vpliva na mačarske državljane, torej državljane um, si zaslužijo spoštovanje temeljnih pravic in vsi državljani morajo biti enako obravnavani pred pravom in zakonodajo. Mi, evropski državljani, mačarski državljani, tudi državljane, torej se moramo počutiti varne, spoštovane in mi kot Evropski parlament moramo zagotoviti to, da če država, vročna vlada, tega ne more zagotoviti, da mi nekaj storimo. Pred dvima tedoma sem prvič predstavljal to temo in sem torej predstavljal celotno vsebino poročila. In še enkrat razložim, vse, kar pravim, je vključeno v poročilo pomenih organov, kot primer na svet Evrope, OSEM pa OZN. Prav tako sem pogledala različne sodne zadeve iz Luksemburga in Strasburga. Moram reči, da je precej zgovorno, ko vidimo, koliko teh poročil bilo napisanih v zadnjih letih. Tokrat prvič parlament pripravlja takšno poročilo tega tipa, zato se nam zdi, da je zelo pomembno, da upoštevamo dejstva, da vse skupaj ustrezno preverimo. To poročilo tukaj je z 12. aprila nekaj dni po mačarskih volitvah se še vedno lahko vključile določene ugotovitve opozvale misije OVSE eh, in sem to vključila to poročilo. In končne ugotovitve OVSE, ehm, če bodo prišle pravčas, smo tudi poskušali vključiti v poročilo. Prav tako mislim, da bo treba poročilo še ažurirati, tako da bi še upoštevali nekatere nedavne dogodke, trenutne dogodke. Sploh ne prebila to, da bi uh, kar mađarska vlada imenuje um, zakonodaja, zaustavi Soroša. Naj še enkrat razložim. To poročilo poročuje ne samo izvajanje evropske zakonodaje v državi članice, pa parsika več kot to. Upošteva tudi, na primer, kršenja na področjih, kjer država članica deluje samostojno, avtonomno. To vključuje, na primer, tudi, tudi vprašanja, ki ima posledice za celotno družbo. Čeprav te teme niso še vključene v zakonodajo, ampak zaradi teh ukrepov torej družba drugače deluje kot pa sicer. Naprimer, um, vpliv na medije ali pa uh, naprimer uh, politične stranke pred volitvami, potem naprej ali naprimer, da se umakne zakladaje, ki ima še vedno uh, negativne posledice, kot je primer upokojitvena starost za sodnike. Potem naprej vprašanje glede postopkov kršitve, če so bili ti postopki kršitve zaključeni ali pa ne. Torej, ne gre samo za samo zakonodajo, gre za rezultat zakonodajnega akta, gre za učinek na družbo. Gospod predsednik, zaključujem. Mislim, da smo pravili dobro delo, obsežno delo. In plenarno zasedanje je imelo prav, ko je reklo, da trenutne razmere na mačarskem predstavljajo jasno tveganje za resne kršitve vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Štiri odbore v parlamentu so podali mnenja, o dveh so že glasovali, odbor za ustavne zadeve, naprimer pred nekaj tedni, je glasoval in tudi odbor za pročunski nadzor včeraj. In oba odbora sta nas pozvala, Libe, torej, da dejansko nekaj naredimo in da poskušamo torej volivati na to, da bi sprožili postopek eh, po sedem členu, sedem ena. In zato prosim kolege, da komentirajo, torej da bi še izboljšali to poročilo. Hvala lepa. Thank you very much to our rapper. Hvala lepa, gospa z Argentine. Sedaj pa pročevac v senci. No, mislim, da boste vsi želi povete svoje mnenje, vse tako izgleda. Zato res vse prosim, tudi pročevalce v senci, prosim, da govorite po dve minuti. Vem, da je to kar stroga disciplina, ampak res, um, če ne boste tako um, delovali, potem bomo zelo presegli nas v to drevni čas. Torej, pročevalce v senci. Želite več kot dve minuti? Bomo videli, kako bo šlo. Torej, po tri minute za poročevalce v senci, drugi pa po dve minuti. Gospa z Argentini je torej, eh, bila zelo zgledna, eh, govorila je šest minut, ne pa deset, torej bomo kar začeli, zelo hitro. Torej, tri minute za porčevalce v senci, dve za vse druge, najprej ELS, porčevalce v senci, Roberta Vecola, tri minute, prosim. Let me start by saying that we are all... Hvala, Klot. Torej, to poročilo o razmerah na džajstvu je nekaj edinstvenega tudi situacija v Evropski uniji nekaj jedinstvenega, nažalost. Rada bi se zahvalila poročevalki za upravni pristop. Veliko sestankov poročevalcev v Senci smo opravili, na praktično vseh sem bila prisotna, torej želeli smo čim bolj kratko internato oceno razmer mačarskem. Torej, kot rečeno, imeli smo tudi sestanek z veljeposlanikom, um, ki tukaj in številni sestanki so bili zelo koristni. Rada bi predvsem zastavila nekaj vprašanj, upam, da bodo ta vprašanja odgovorjena na tem sestanku. Namreč akademska svoboda, svoboda izražena ter pa svoboda izraževanja, vse te svobode so ogrožene zaradi sprejete zakonodaje. Eh, to sploh velja za eh, Srednjo Evropsko univerzo. Potem naprej, eh, sedaj je premalo časa za to, da druge univerze spoštujo pogoje. Torej, to v bistvu sedaj povzroča pravno negotovost um, na področju visokošolskih univerz. Naprimer, kdo se bo prijavil na neko univerzo, če uh, v bistvu obstoj te univerze sploh ne bo zagotovljen do časa, ko se bo, naprimer, študent dejansko potem pojavil na univerzi. In to je tukaj problem, naprimer, prav zato je uh, komisija prijavila Mačarsko na Evropskem sodišču glede teh zadev. Potem naprej preglednost organizacij in pa podpora iz tujine ter zakodanje tem področju tukaj kot um, poročevalka osebci, ne toliko kot koordinatorka, ali se bi rada zastavila svoje vprašanje. Tukaj bi lahko omejili torej, um, to vprašanje tujih agentov, takšen je namen, ampak gledajte, še vedno mislim, da je jasno, da je ta ukrep nesorazmeren in to zelo negativno vpliva na svobodo združevanja in izražanja na vsak način. Zato bi res rada odgovor. Uh, uh, naslednje vprašanje. Torej, zakaj bi katerakoli vlada želela nasprotovati temeljnim vrednotam Evropske unije? Da vem, morda je vlada sicer imela visoko večino, ampak ne more nobena vlada preglasovati temeljnih vrednot. Pa še nekaj potem rada vprašala ministra. Pozdravljam njegovo prisotnost eh, tukaj in zelo cenim da ste pripravljeni na dialog in da skupaj poskušamo poiskati rešitev z institucijami. To vidim tudi pri eh, Malti, v moji državi. Ampak kakorkoli že, ministri pridejo sem um, in potem odidejo domov in potem eh, doma govorijo proti Bruslu. Pravzaprav sem bila tudi sama na črnem seznamu sovražnikov nekaterih držav članic. Zato me res zanima, kakšne ukrepe sprema tudi ta vlada na Mačarskem glede teh seznamov in podobnih vprašanj. Moje končno sporočilo, tudi visok komisarjat za človeka pravice iz OZN je dejal, da se je Mačarska na vprašanje begunce odzva na takšen način, da to krši človeka pravice. Kako bomo obravnali vprašanje begunce v Evropi? To bo seveda um, zelo pomembno preizkus naše Evropske unije in kako pomembna je naša pravna država. In tukaj se veselim sodelovanja pri tem zasejo. Številni kolegi iz skupine bodo, mislim, da podali predlog spremenb glede različnih tem in mislim, da tukaj predvsem želimo odgovoriti na različne pomisleke uh, glede številnih področji v tej državi. Hvala. Hvala sedaj pa. Jozef Weidenholzer, SND, tri minute. Komi mit je... Hvala, gospod predsedujoči. Upam, da mi bo dodaljeni čas dovolj. Želel bi podati nekaj načelnih eh, pripomb. Že šest let se ukvarjamo z razmerami na mačarskem. Vedno gre za vprašanje tega, ali spoštovanje človekovih pravic in pravne države ustreza temu, kar opisuje drugi člen naše pogodbe. Eh, naše države članice so vedno znova izrazile to skrb, nismo se pa strinjali glede tega, kakšni bi naj bili na podlagi tega sprejeti ukrepi. V členu 7 najdemo tudi skrajno sredstvo, nekateri to opisujejo kot eh, politično bombo, no imamo pa tudi inštrument za spoštovanje pravne države, eh, ki pa še vedno ni ustrezno izvajan. Vsem nam je bilo jasno, da problemov ne bomo mogli odlagati zavedno in problemi se tudi ne bodo rešili sami po sebi. E, nekako se je usporedno vzpostavila določena paralelna resničnost, e, ki je privedla do današnjih razmer na mačarskem. Dejansko je ogrožen model liberalne demokracije, na kateri je zgrajen model Evropske unije. Eh, Neliberalne demokracije namreč ne obstajajo brez eh, svobode mnenja, brez spoštovanja različnosti, brez eh, delujoče civilne družbe demokracija ne deluje. In dovolite mi da rečem še naslednje. Vzhodna Evropa je dolga leta imela to izkušnjo, takrat se je to imenovala ljudska demokracija in to je bila grenka izkušnja za tamkajšnje prebivalce. Brez eh, prej opisanih urednot je demokracija nekaj praznega, neka prazna lupina in uh, zato gre pri tej razpravi. Uh, mehanizem eh, mora biti v prvi vrsti pregleden, pravičen, vsem morajo biti dostopne potrebne informacije. No, eh, mađarske parlamentarne volitve so prinesle jasen rezultat, zato je treba jasno spregovoriti, uh, tudi o tem. Ampak predvsem pa se moramo vprašati, do česa je upravičena legitimna vlada. In tukaj se strinjam sa poročevalko ERS. Kaj dejansko lahko eh, naredim, izvajam, če imam večino? Demokracija pomeni tudi zaščito manjšin, zaščito marginaliziranih skupin. Uh, za to gre. Ne gre za to, da bi skušali sprejemati politične sodbe o demokratičnih postopkih na mačarskem. To bo počelo mačarsko ljudstvo samo. Mi smo izbrali postopek, ki uh, skrbno natančno analizira vse te postopke, poročevalka je darovala zelo natančno, ni se pustila zaplesti v strankarsko-politične igrice. Žal mi je, da nismo uspeli dobiti večinske podpore za to, da bi poslali um, misijo v Mačarsko. Uh, no, skupaj z stalnim skupaj eh, sodelujemo z Beneško komisijo, z predstavniki civilne družbe in pa, eh, in pa predstavništvo Mačarske tukaj v Evropski uniji. Vsi so dali na razpolago pomembne eh, informacije in prav gotovo ni dvoma, da v Mačarski prihaja do sistematičnih kršitev načel, ki jih ustaličuje drugi člen naše pogodbe. No, jaz sem uložil nekaj predlogov sprememb uh, v imenu naše politične skupine in te bomo pravočasno tudi predložili. Jurek. Zdaj pa Marek Jurek, v imenu IKR. Ja, čitajoč to projekt tega sprovozdanja, cel čas. Hvala. Ko sem prebral ta predlog poročila, sem mislil na Winstona Churchilla. Namreč to poročilo potrjuje dobro znano resnico, namreč parlamentarna demokracija z vsemi prednostmi mora biti zasnovana tako, da se bojujemo tudi proti slabostim. Torej tukaj imamo seznam različnih pojavov, ki so prisotni v vsaki demokratični državi. Ne vem, zakaj tukaj obtužimo konkretno Mačarsko. Sicer imamo na voljo samo tri minute, zato bi rad podaril naslednje naprimer vključevanje romskih manjšin v družbo. Glede, polovica država ima težave z vključevanjem romske manjšine in iz čisto neznanih razlogov se samo Mačarsko tukaj obtožuje. In oni v bistvu počnejo več pozitivnih stvari kot pa kdo drug. Zato res ne vem, zakaj toliko poslancev in pa političnih skupin v bistvu bolj upošteva svoje predsotke Livija Jeroka, na primer, um, je v tej dvorani zelo jasno povedala, kaj Mačarska počne, zato da bi vključili romsko manjšino v državo. Torej, ona je nekaj pozitivnega. In zato vi, drugi kolegi, ne upoštevate realnosti dejanskega stanja v praksi. Profesor Gabor Polak iz Univerze Peč je na sestanku odgovoril na moje vprašanje in je priznal, da te obtožbe mačarske, torej eh, lahko velja za mačarsko, ampak eh, bi veljale tudi za socialistično vlado premijera Đurčanja. Torej, ko je bil on premijer nekaj časa nazaj, ampak takrat v bistvu se nišče ne ukvarjal s tem, nišče se ne ukvarjal z državno pomočjo in podobno. Torej, zakaj se eh, sploh pogovarjamo o tem? To je sedaj ključno vprašanje. Zakaj gre? Ali gre za demokratične standarde? Gospa Intfeld je lepo odgovorila na to vprašanje, ko smo se srečali decembra, namreč dejala je takole. Mačarske zakonodaje ne bi primerjali z zakonodarnimi akti v drugih državah. To je zelo um, lepa izjava, primer selektivne pravičnosti. To torej pomeni, da bomo eno državo obravnavali na takšen način, vse druge pa na drugačen način. Zakaj gre? Gospa Infeld je tudi na plenarnem zasedanju uh, ponovila podobne izjave, kot jih je ponudil tudi gospod Verhofstadt. Skratka, Eh, marsikomu v tem parlamentu ali pa Evropske unije Mačarska pač ne všeč. In mislim, da to pomeni tudi delitev Evropske unije. Kolega Vajden Holzer je dejal, da večina ne sme diktirati ničesar manjšini. Zato res prosim, eh, pogledajte se v ogledalo in torej, pogledajte resnici v oči. In kot rečeno, torej, večina ne sme diktirati manjšini. Hvala. Star pa Ade, Louis Michel. No, sem vas želel nekaj spomniti, ampak kakorkoli že, Louis Michel. Uh, ampak Natalie Grisbeck uh, ga nadomešča. Prosim. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Mišel je žal ravno sedaj zadržan in zato bi želela v njegovim imenu povdariti, da dejansko to, kar nas danes povezuje, je ta študija in to poročilo, ki je res posebno in pri katerem smo močno in hudo zavezani vsi v evropskem prostoru. Zavezani zakaj? Ker gre za evropske državljane, eh, med katere spadajo tudi mađarski državljani na vsak način ne gre za nek proces proti mađarskemu narodu, ampak gre za vprašanje, pri katerem gre za vprašanje naše celote, tistega, kar nas povezuje in eh, pri tem gre za priznavanje človekovih pravic vseh evropskih državljanov, med njimi mađarskih. Seveda se zahvaljujem uh, eh, Judic Argentini, naši kolegici, za zelo natančno opravljeno delo. Delo, ki je pripeljalo do natančnega, uh, eh, zmirnega in uh, jedrnatega poročila, uh, ki zadeva sprožitev mehanizma, ki ga predvideva pogodba. Temelji na analizi, Eh, ki so jo pripravili različni eh, pluralist, pluralistični evropski deležniki in eh, tudi Louis Michel kot poročevalec v senci se strinja z mnenjem in pristopom poročevalke teh drugih deležnikov glede kršitev človekovih pravic ter glede drobljenja temeljev demokracije, torej svobode in pluralizma medijev, neodvisnosti sodstva in drugih s tem povezanih vprašanj. In zato z velikim interesom, pozornostjo in um, um, koncentracijo spremljamo to delo. Uh, Judic Argentini, ki so jo pri tem spremljali tudi kolegi iz EKR, uh, pričakujemo pač tudi predloge, ki bodo nekoliko izkrivljeni in uh, zato jo prosim, da tudi o tem kaj pove. Hvala. Hvala, sedaj pa. Marie Kristin Vrža v imenu Goje Engel, počakaj osece. Ja, hvala, gospod predsednik. Ja, to je dejansko posebno poseben trenutek v tem parlamentu, saj je to prvo poročilo to vrstne narave, ki uh, smo ga pripravili in to je bil veliki izziv za gospod Argentini. Veliko vprašanj se tukaj seveda pojavlja, ki temelijo na političnih predsotkih. Uh, glede uresničevanja demokratičnih predpisov. Eh, gospa Sargentini se je pri tem odločila, da se bo um, osnovala na uh, odločbe sodišča in pomembnih evropskih akterjev in zato se ji zahvaljujem. Nekaj točk bi se še dotaknila, ki se mi zdijo zelo pomembne in sicer vprašanje varstva podatkov. Tukaj uh, se temelji predvsem na odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice, kar je gotovo zelo dobra referenca. Na to kršitev svobode izražanja, to je zelo dobro um, izraženo. Uh, na podlagi poročila OVSE in sveta OZN na to vprašanje svobode veroizpovedi, v katero je vključena tudi svoboda do verovanja ali ne verovanja, vprašanje temeljnih pravic eh, migrantov in prosilcev za azil, ki je močno načeto. Eh, tukaj ne spomnim na zakonodajni svežen proti nevladnim organizacijam, o tem bom še govorila, na to vprašanje socialnih pravic. Eh, pri tem eh, se navezuje na sklepe mm, sveta o temeljnih socialnih pravicah in tudi to je osnova za mm, uporabo dela evropskih skladov ter druga vprašanja so na tem povezana, katerim se bom še vrnila. Kar zadeva eh, konflikt interesov, tukaj ni eh, navezave na OLAF, pa mislim, da je vendar le naš odbor za proračunski nadzor se navezal tudi na OLAF, ki je pripravil veliko preiskav in priporočil in ki ehm, kaže s prstom na organizirane goljufije in ehm, Eh, na eh, preusmeritev sredstev, približno eh, milijon evrov naj bi Mačarska vrnila Evropski uniji in tudi urad Evropskega tožilca je bil omenjen, saj je to najboljša pot, da se uresničijo zahteve Olafa. Na to, eh, rada bi govorila tudi o tem zakonodajnem svežnju, ki bi ga jaz imenovala raje proti eh, nevladnim organizacijam kot proti Sorošu usmerjen eh, svežen, saj je predstavljen kot grešni kozel za vsako vprašanje. Ehm, torej, grožnje, na eh, svobodo združevanja, obdavčitev v višini 25 odstotkov njihovih sredstev, vključno z evropskimi sredstvi, eh, ter eh, nemožnost za nevlatne organizacije za delovanje na podlagi sodnih odločb. Torej, cela vrsta ukrepov, pri čemer se sprašujem, ali nimamo nobene možnosti, da bi zelo hitro pridobili mnenje Evropske komisije o tem. Namreč Beneška komisija bo na začetku junija izdala svoje mnenje o tem in zato bi bilo pomembno, da bi imeli tudi mnenje Evropske komisije na voljo. In ja, eh, mislim, da je tu nekaj, dovolj res pomembnih elementov, ki kažejo, da gre za sistematično in celo sistemsko kršitev temeljnih vrednot Evropske unije, kot so zapisane eh, v drugem členu eh, pogodbe. Hvala. No, problem je v tem, da je tukaj veliko poslancov, ki bodo želeli govoriti po tem, kar bo povedal minister. In zato se res bojim, da nam bo zmakalo časa. No, sedaj pa omenil e FDD. Počako sincije Laura Ferrara, prosim. Hvala, predsednik. Tudi jaz se zelo zahvaljujem poročevalki Judic Argentini za izredno dobro opravljeno delo in za poglobljeno pripravljeno poročilo. Sama sem bila poročevalka pri poročilu o stanju temeljnih in človekovih pravic v Evropi v letih 2013 in 2014 in že takrat se je govorilo o tem, da bi bilo treba vzpostaviti spremljanje za vsako posamezno državo, zato da bi zagotovili zaščito temeljnih pravic in preprečili njihovo kršitev. Že takrat uh, so se pojavljale bojazni in um, skrbi, da se ne bi pojavili črni seznami tako imenovanih eh, slabih držav, med katerimi uh, bi bila tudi Mačarska. Ta je bila izredno občutljiva na to vprašanje, saj je bila že takrat zelo močno pod um, drobnogledom zaradi domnevnih kršitev temeljnih pravic. Uh, Jasno pa je, da če ne želimo, da bi v Evropi kraljevala hinavščina, poglejmo, bi bilo treba eh, zahtevati vsega, eh, kot naprimer upoštevanje kopenhaških kriterijev, ki naj bi jih država spoštovala, preden se ji dovoli vstop v Evropsko unijo, potem pa se na to pojavi. Torej, ravno tako gre za zagotova, zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic v vsaki posamezni državi članici, eh, kar pomeni, da bi morala vsaka država že v trenutku, ko Eh, vstopa v, drža, v Evropsko unijo spoštije eh, tudi eh, načela pravne države in temeljnih pravic. Zato ni sprejemljivo, da se mm, pri vstopu določenim državam dopustijo določene stvari in da se ne sprejme odgovornosti eh, glede eh, proučevanja in eh, upoštevanja spoštovanja pravic in vrednot Evropske unije. Kar se tiče um, priseljencev in beguncev, na tem področju se zdi, da Mačarska ne želi prevzeti svojih odgovornosti oziroma se eh, izogiba temu, da bi zagotovila premestitev prosilcev za azil. E, na to e, načelo nevračanja, e, nezakonit pripor mladoletnih oseb v času trajanja postopka. Eh, torej, vse te kršitve obstajajo in zato se sprašujem, v tem trenutku, ko se odloča tudi o upravičencih sredstev, ki prihajajo iz Bruslja, torej, V tem času bi moralo biti jasno, da ob ugodnostih eh, morajo države članice sprijeti tudi odgovornosti. Prva stvar, ki jo je treba ščititi, so pač eh, temeljne pravice in pravna država. Eh, In zato eh, upam in si želim, da bo dejansko Evropska unija na prvem mestu želela ehm, in se zauzela za to, da se spremlja in zagotavlja spoštovanje temeljnih pravic v državah članicah in med njimi tudi na Mačarskem. Hvala. Thank you and thank you very much for sticking. Hvala. Hvala, da ste se držali časa za govor. Zdaj pa gospod Sijato. O njegovi prisotnosti smo se dogovorili za poročevalko. Besedo dajem ministru za približno 10 minut. Mr. Chair, uh, uh, the, um... Gospod predsedujoči, spoštovani člani odbora za državljanske svoboščine, hvala, da ste me povabili na današnjo razpravo. Mislim, da je to pametna in dobra odločitev, da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 da smo imeli pred dvema tednoma in pol na mačarskem volitve. Zelo veliko vtikanja iz zunanjosti je bilo v volilnem procesu. Eh, številni zunanji deležniki so skušali vplivati na mačarski volilni proces. Eh, med njimi tudi številni iz vrst eh, te institucije so skušali vplivati na končni rezultat na Mačarskem. Z informacijami, ki so tako se je zdelo slučajno eh, mezele, se je skušalo vplivati na voljivce zato, da bi eh, glasovali za opozicijo. Voljivna udeležba je bila rekordna, preko 70 odstotna na volitvah in uh, vlada je dobila preko 49 odstotkov glasov, torej preko 2 milijona glasov, kar pomeni milijon 600 tisoč glasov več kot drugo uvrščeni in uh, 300 30 tisoč glasov več, kot so jih zbrali vse ostale stranke skupaj, ki so prišle v parlament. Torej, vsi uh, so izrazili svoje stališče o tem, kar se je dogajalo v zadnjih osmih letih. Tako da voljivci so očitno prišli do različnih zaključkov kot vi. Zato bi želel prositi vse vas tu v Evropskem parlamentu, da spoštujete demokratično odločitev mađarskega e, eh, naroda in da ne postavljate pod vprašaj in e, zmanjšujete pomena enotnosti eh, našega ljudstva. Prepričani smo, da razumete, kakšno odločitev so Mađari sprijeli pred dvema tednoma in pol. Razumemo tudi, kako zelo ste frustrirani in kako zelo vas moti ta odločitev, ki so jo sprijeli. Eh, ampak v resnici v volilnem seznamu mađarskih volilcev eh, vi niste zapisani temveč mačari, ki imajo volilno pravico in oni so odločali. E, torej, pred dvema tednoma in pol so imeli jasno možnost za svojo odločitev. Vladna stranka, ki zagotavlja varnost in ščiti pred migracijami, je bila torej ena od možnosti na volitvah. Mačari so se lahko odločili za njo ali pa bi se odločili za koga drugega. In zelo jasno so se odločili in iz tega izhajajo zelo jasne naloge in izbire. Mačarska torej ne bo država priseljevanja. Gospe in gospodje, po teh uvodnih besedah menim, da dejansko še naprej obstaja razkol med Mačari in vami glede vprašanja migracij. Ampak eh, mačarska vlada eh, bo še naprej spoštovala to, da so Mačari tisti, ki bodo lahko odločali, kdo bo prišel na Mačarsko in kdo bo živel skupaj z nami v našem domu. Mi smo tisti, ki se bomo odločili, kako bomo branili naše meje in naše domove in eh, zagotovili varnost naših državljanov. Zato ne bomo sprijeli teh obveznih kvot in se lahko tudi odločimo, Tako, ker imamo za to razloge. Kdo pravi, da multikulturna družba velja več kot bolj homogena družba? Na mačarskem pač odločamo mačari. In na to, na podlagi dokumenta, v katerem. Torej, glede dokumenta, o katerem smo ravno kar razpravljali, pa bi povedal naslednje. Cela zbirka uh, napačnih navedb, dejstva in realnost um, ehm, to besedilo tega ne odseva. Tukaj v besedilu piše, da ni uh, svobode tiska, kar je laž. Dosti bolj uh, raznoliki so mediji na mačarskem v primerjavi s številnimi drugimi državami. Pogosto se v nekaterih medijih sicer ne piše, da o tem, da um, določene osebe, ki trenutno prebivajo v državi, um, so storilci kaznivih dejanj uh, napram mačarskim državljanom. Um, in nekateri mediji seveda se izražajo pa bolj um, Eh, naklonjeno vladi, drugi pa bolj kritično. Torej imamo tudi medije, ki so zelo kritični do vlade in sicer eh, internetni portal, ki ima največ sledilcev, je ravno tisti, ki je najbolj kritičen do vlade. V času volilne kampanje eh, je tudi na podlagi dokumenta, ki je bil ravno tu pripravljen, eh, se razširjalo glasove podtikanja in laži o mačarski vladi, pa vendarle se je velika večina mačarskega naroda, ki se je tudi v zelo velikem odstotku udeležil volitev, eh, počastil eh, našo demokracijo in volil za trenutno vlado. Na to, eh, kar se tiče nevladnih organizacij, 65 eh, tisoč jih imamo na mađarskem, nekatere se seveda pritožujejo, ampak to so tiste, ki so postale eh, udeležene aktivno v volilni kampanji in se izražale tudi proti vladi. Vsekakor pa so to ravno tiste organizacije, ki prejemajo izdatne prijemke iz tujine in naši državljani imajo pravico vedeti, katere interese te organizacije ščitijo. Vi v Evropskem parlamentu vedno govorite o preglednosti in se zauzemate za njo. In zakaj pa ste v tem primeru tako skrivnostni, zakaj ne poveste jasno, odkot se financirajo te organizacije in odkot dobivajo sredstva? Če jih je tega sram, ehm, za to gotovo ni kriv naš zakon. Pa še en primer. Govori se tudi o problemu eh, antisemitizma in to je res eh, najhujša obtožba, ki jo odločno zavračam in sem ob njej eh, res škandaliziran. Nihče ni naredil toliko kot Mačarska. Ehm, kjer, ki, eh, ki, ki se zoprestavlja napadom na mlade žide. Eh, v Budimpešti imamo največjo židovsko skupnost. Izraelci so ji priznali njen položaj. Eh, Mačarska tudi financira sinagoge. In tudi strogo kaznuje kazniva dejanja um, proti predstavnikom židovske skupnosti. Tako, to so moji komentarji na obtožbe proti Mačarski, ki so zapisane v vašem poročilu, uh, v katerem bi morali zapisati resnico. Um, vi vaše stališče je zelo pristransko, predvsem kar se tiče e, migracijske politike. Mi pa želimo eh, na tem področju iti naprej po svoji poti. Vam je e, e, problematično to, da ne morete uresničevati programov skrajni, bolj skrajno usmerjenih strank glede eh, priseljevanja. Ampak mi, Mačari, pa bomo nadaljevali tako, kot smo si zastavili in ne bomo dopustili, da se projekti, kakršen je Sorošev oziroma projekti za področje priseljevanja, ne bodo eh, uresničevali. Eh, hvala, hvala za povabilo. Members of this committee Prosim, da se tisti, ki niso člani odbora, zdržijo ploskanja. Prosim, nekaj dostojanstva. Devet se, jaz, se vas je javilo k besedi po vrstnem redu, kot ste to nakazali sekretarjatu. Prosim, da se vsak drži časa za govor dve minuti. Minister je govoril z dovoljenjem poročevalke, o tem smo se dogovorili, tudi o terminu smo se dogovorili. Poročevalka bo na koncu dobila zadnjo besedo, povzela bo razpravo. Devet se vas je javilo, ko besedo bom prebral seznam. V vrstnem redu sekretarjata. Uh, Uh, Mrs. Interveld and Ms. Mrs. Krujicka. Um, Did you indicate? Ste se javili k besedi? Imamo še dva člana, ki nista člana odbora Libe, gospa Morvaj in gospod Zver. Okay, just listen up. That's it. That's the list. Tako, to je seznam. Začnemo z gospodom Niedermüllerjem. Ed, Peter. Gospod Sepenelnik, ura. Külügyminiszter úr az előbbiekben részletesen utalta magyar. Hvala lepa. Ministr za zunanje zadeve je govoril o rezultatu volitev in želel bi upozoriti na to, da mi tukaj ne komentiramo rezultata volitev. To poročilo se s tem ne ukvarja in v nobenem trenutku ne postavlja pod vprašaj volilnega rezultata na mačarskem. Zato bi želel opozoriti na tri točke. Minister je govoril o svobodi medijev na mačarskem in pravi, da so mediji povsem svobodni. Želel pa bi opozoriti na naslednje. Zadnje novice, mednarodne novice, ki mačarsko postavljajo na 76. mesto mesto glede spoštovanja svobode tiska in to je še slabši rezultat od že tako slabega rezultata, ki je bil predhodno zabeležen. Na to uh, indeks korupcije eh, kaže na konstantno korupcijo in tega ne pravim jaz, ampak poročilo iz odbora za proračunski proračun, katerega eh, predsednica je iz iste politične družine kot naša vlada med drugim potem uh, uh, demokracija ne pomeni, da je politična opozicija naš nasprotnik. Demokracija pomeni, da omogočimo svobodno razmišljanje tistemu, ki razmišlja uh, drugače kot mi. Saj ne gre za diktaturo večine. Uh, gre za iskanje kompromisov in skupnih rešitev. O tem govori to poročilo, ne o tem, eh, kdo je nasproten migracijam ter o mađarski vladi, pa tudi o Soroševem načrtu ne. Piše samo, da demokracija ima določene lastnosti, ki jih mora tudi mađarska spoštovati. Ja, pravilo o ploskanju velja za vse gospod Boni. Uh, Hvala. Gospod minister, sem ste bili povabljeni kot gost uh, na racionalni, umirjeni razpravi, ampak uh, pravzaprav ste se odločili, da boste tukaj avtoritarno nastopili. Pazite na svoj jezik in poslušajte nas, prosim. Zahvaljujem se poročevalki za, odlične, za odlično delo, eh, kjer se je opirala na obširne raziskave, oprla se je tudi na svežen Soroš. Ehm, govorila je o poizkusih, da se zastrahuje specifične posameznike in pa nevladne organizacije. Civilna družba naj bi bile sedaj podložene vladi. In eh, vlada sprejema politično motivirane ukrepe proti svobodi izražanja in pa svobodi družbe na mačarskem. Potem poročilo izpostavlja kot problem tudi koncentracijo medijev. Očitno želi vlada ugrabiti javno mnenje, saj želi prevzeti moč nad lokalnimi radijskimi postajami in pa tiskom. Jasno je, da gre Mačarska posledi avtoritarnih režimov. Zakonodaja proti Sorošu je kopija zakonodaje, ki jo, spre, ki jo sprejema Putin. Avtokratični val je zajel celotno regijo. Jaz se osebno spomnim Viktorja Orbana pred mnogimi leti. Zato je žalostno, eh, da se je zatekal k avtoritarnim prijemom. Vendar pa Mačarska ni izolirani problem. Eh, gre za to, da je ogrožena demokracija po celotni Evropski uniji in tudi onkraj nje. Vse pozivam naj se ne zazibljate v spanec. Pozorni moramo biti na to, kar se dogaja na mačarskem, v vseh državah. Sam prihajam iz Polske. Mačarom moramo poslati jasno sporočilo, da civilne družbe ne bomo pustili same in da demokracija ne pomeni samo to, da zmagaš na volitvah. Hvala. Uh, Becker, Gospod Becker. Danke. Hvala lepa. Izredno pozdravljam dejstvo, da ste pripravljeni odgovarjati tukaj v odboru Libe. Jaz sem sosed in prijatelj, prihajam iz Avstrije, zato želim govoriti tudi o resnici in biti kritičen. Zaskrbljujoče je, da je druga največja stranka Jobik na Mačarskem dobila te glasove z protimigransko in pa protisemitično propagando vi ne smete sodelovati v tej eh, umazani igri in ne smete napazati, napadati posameznikov, naj citiram iz uh, govora Viktorja Orbana. Rekel je, borimo se proti sovražniku, ki je drugačen kot mi, ki ne deluje odprto, ampak se skriva, skriva ki ni iskren, ki je neiskren, ki ni nacionalen, ampak mednaroden, ki ne verjame v delo, ampak špekulira za denarjem, ki nima svoje domovine, ampak se tako pretvarja, kot da je njegov celoten svet. Resolucija za boj proti antisemitizmu, ki jo je podprla eh, tri četrtinska večina v tej hiši. bi morala pravzaprav pomeniti, da bi takšne antisemitistične izjave kazensko preganjali. Uh, Um, to je že stara antisemitična retorika. Številni člani židovske skupnosti so danes zelo zaskrbljeni, ne samo na mačarski, ampak najbolj na mačarskem in to me skrbi. Jaz sem predsedujoči skupine za boj proti antisemitizmu in zato moram takšne govore kot. Uh, um, predsednik te skupine obsoditi in vašo vlado pozivam, naj se v bodoče vzdrži takšnih govorov. Takšne govore mora kritizirati. Pomislite na prihodnost vašega prebivalstva, kajti prebivalstvo ima prihodnost v Evropi. Bodite odgovorni in uh, zaustavite takšne uh, postopke, ki vse skupaj ogrožajo. Hvala lepa, gospod Albrecht, na naslednji. Hvala lepa. Najprej se zahvaljujem poročevalki za odlično poročilo. Za Evropski parlament in za naš odbor eh, je pomembno, da resno spremljamo to temo. Ne smemo zapasti v politične strankarske igrice. Na nazadnje gre za temele vrednote in načela Evropske unije. Eh, problem imamo v štirih državah članicah. Tukaj gre za precedenčni primer, kjer moramo dokaza dokazati, da je treba v Evropski uniji zaščititi pravno državo. Eh, to nam nalagajo tudi pogodbe. In naj vas opozorim na to, da je Mačarska tista, ki je podpisala te pogodbe. Evropsko pravo velja tudi na mačarskem in uh, s tem so uh, evropske institucije in institucije, ki zastopajo tudi, ma, tudi mačarsko. Mačarski poslanci tukaj zastopajo tudi mačarsko prebivalstvo in pa evropsko prebivalstvo in to vključuje tudi mačare. In tako bo, dokler bo mačarska članica Evropske unije, do takrat mora spoštovati pravila. Sam sem razočaran nad tem, saj sem pričakoval vsebinsko razpravo, uh, Pričakoval sem, da bodo vsi pravični, odprti, ampak slišal sem eh, enega izmed najmanj spoštljivih govorov, eh, kar sem jih kadarkoli slišal v Evropskem parlamentu. In to me resnično skrbi, skrbi me ta način, kako ste preprosto um, preskočili na propagando, kritike sploh ne. Uh, pravzaprav sploh niste pripravljeni nas poslušati, ploska vam eh, poslanka, ki je sama rekla, da bi morali mm, se mađarski ljudje igrati za svojimi obrezanimi penisi. Govorite zraven poslanke, ki je to izjavila in ki prihaja iz stranke Jobik, s katero vedno bolj tesno sodelujete. Uh, to se mi zdi škandal,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 Ta razprava je res um, željiva in obžalovanja vredna. Res ni včast temu odboru in temu parlamentu. E, ti prispevki so res nedostojni do Mačarske, ki je članica Evropske unije, do mačarskih voljivcev. To, kar smo slišali, te žalitve, e, v bistvu se moram opravičiti za to, kar smo slišali. Slišali smo govoriti o lažeh, napakah, ampak celu, cel niz izkrivljanj je v tem. In zato bom sedaj govorila v angleščini, da ne bo kdo rekel, da ni razumel. Govori to šertež o magyar tašadalom samara az ezer éves magyar... Torej, družba, ki ne temelji na pravu, na pravni državi, to reči o e, eh, mađarski družbi, to moram v celoti zavreči. In prosim, da se poročevalka za to opraviči. Ampak to, kar smo tudi še tu slišali, to, kar je tu zapisano, stran za stranjo, To nas predstavlja, iskreno povedano, kot neko banalno diktaturo, neko afriško diktaturo, kot da ne bi govorili o evropski državi, v kateri so ravno kar potekale demokratične volitve, ki ima demokratični sistem in ki ima uh, zakon, svojo zakonodajo. To me dejansko ponižuje in žali in misli se vsak posamezen mačar tako počuti in zato prosim, da prenehate s temi lažmi in uh, s tem žaljivim slogom, uh, s tem škandaloznim slogom, nehajte s tem. Uh, vse to, kar slišimo tukaj, slišijo vsi po celem svetu, toliko napak in netočnosti in laži lahko tukaj slišimo. Eh, na to vse to sklicevanje, na OVSE, na OZN in tako dalje. V resnici potem vedno ugotovimo, da se določene informacije na določen način pripravljajo in jaz temu nasprotujem. E, očitek antisemitizma. E, seveda se ne strinjamo z levico, ki mora tudi tukaj prevzeti odgovornost. Potem očitki glede vsega, česar nismo storili, poslušajte, ne. To tukaj se zdi kot nek konstruiran sodni postopek za to, da bi nekoga obsodili, kot da bi se že odločilo o e, našem, naši usodi in to samo zaradi naše migracijske politike. Okay, thank you. Um, where to start? Ja, kje naj sploh začnem? Prvič gre za klasičen primer avtokratskega režima, ki se oklepa moči z tradicionalno vlogo, češ oni so žrtve, drugi pa so sovražniki. E, češ obstaja neka zarota in vsi ostali lažejo. To je pravzaprav klasičen prijem vi nimate v lasti mađarskega ljudstva, vi ste bili izvoljeni zato, da začasno zastopate mađarsko ljudstvo. Uh, in uh, zanima me, uh, torej poslušala sem večino vašega govora, ampak potem sem snela slušalke, ker uh, sem bila sita poslušati laži o nas. Uh, Eh, zato me zanima, kakšnem, na kakšen način zastopate tiste ljudi, ki niso glasovali za vas, na deset tisoče ljudi, ki protestirajo proti vašemu avtokratskemu režimu. Kako tukaj zastopate njih? Jasno je, kako vaši propagandni mediji uh, prikazujejo takšne razprave, kot je današnja. Jasno je, uh, vi ste žrtve in mi smo vaši sovražniki. No, še en sovražnik je gospod Soroš, ki financira teorijo zarote proti vas. Morda bi lahko eh, kaj več zvedeli tudi o vaših vidih financiranja. Poleg tega, da zlorabljate sredstva za vaš skorumpirani režim, eh, kako pa vas financirajo Putin in pa gospod Benner, ki financira takšno gibanje, ter tudi uh, partnerje polske vladne stranke. Morda bi si lahko ogledali tudi to. Mislim, da bi morali pozdraviti to poročilo, kaj ti poročilo potrjuje to, kar želi doseči gospod Orban. On želi drugačen režim, drugačen sistem. Rekel je, da želi neliberalno demokracijo. Čeprav je to jasno nesporazum, kaj ti neliberalna demokracija ne obstaja. Verjetno misli na neliberalno avtokracijo in pravzaprav mu to že uspeva. Če parlament eh, ugotavlja, da tukaj obstaja sistemski problem, potem pravzaprav samo eh, potrjujemo, da se da nastaja to, kar si želi gospod Orban. Tako da bi nam morali biti hvaležni. Še nekaj. Eh, Spregledajte Li ste veliko skupino ljudi znotraj vaše države in pa zunaj države. In jaz e, sem se kot e, političarka večkrat e, prepričala na sedem načelu. Bodite prijazni do ljudi, ko se uspenjate, kajti prav gotovo boste jih srečali pri vašem pacu. Najlepša hvala. Tudi jaz sem eh, prosila za besedo, zato da še podkrepim, kar je bilo že povedano. Zelo veliko laži in napačnih navedb je eh, bilo povedanih in to tudi glede eh, prejšnjih vlad iz pred Orbanovega obdobja. Naprimer 43. točka, ki govori o paravojaškem delovanju. To se je dogajalo leta 2010, ko je socialistična vlada to samo samo um, neaktivno opazovala. Zdaj pa uh, so socialisti bili v kampanji prav skupaj s stranko Jobik, tako da v bistvu ne vem, o čem sploh govorite. No, uh, Zdi se, da je kolegica vendarle ponovno preverila informacije, vsaj tako je povedala, ampak vseeno se, smo slišali kakšno napako in dovolite, da to izpostavim. In sicer ta uh, pohod neonacistov nikoli nisem slišala o tem. Potem, kar se tiče napadov na uh, Rome. Uh, in to v času prejšnje vlade, takrat niste se oglasili o tem, pa je potekala razprava v parlamentu. In potem, kar se tiče eh, točke 44, v njej omenjate romske otroke in pravite, da so se poslabšali pogoji za eh, dostop do šolanja. In zato prosim, poglejte poročilo odbora ki pravi, da je v primerjavi z letom 2011, torej v petih letih, se zmanjšal osip v šolah in uh, da vsak romski otrok hodi v vrtec ali v šolo v zadnjih treh letih. Torej se je situacija precej spremenila, sploh kar se tiče segregacije. E, to, o čemer vi govorite, se je v zadnjih šestih letih zelo spremenilo. Romski otroci več ne obiskujejo posebnih šol za nje. Na to e, navedbe glede invalidnih os. E, invalidnosti, češ da se Rome obravnava kot invalidne osebe. Eh, tudi te so netočne. Eh, to, kar piše v točkah 46 do 48, ni res. Eh, raziskave kažejo, predvsem kar se tiče šolanja in opuščanja šolanja, da se je situacija vsaj za 10 odstotkov izboljšala. Tako da to potem tudi primer Mirek Haza ter uh, navedbe v točki 51. Tudi te so netočne in zato prosim, da jih popravite. Evropski parlament mora v svojem delovanju upoštevati dejstva, sicer uh, bo nevarno, da bo tudi podoba Evropskega parlamenta in njegove objektivnosti omadeževana. In zato bi želela vprašati sekretarjat, kako je sploh možno, da je to poročilo polno točk s takšno vsebino, ki uh, ne stoji na nogah. Prosim, da to popravite. Hvala. Gospa Kucinska, maksimalno dve minuti. Ja, htjela bi predvsem povedati, da. Hvala. Mačarskim prijateljem in pa ministru bi želela povedati naslednje. Eh, najprej se naspite in potem eh, preberite to poročilo in ugotovili boste, da je gospa Sargentini napisala poročilo, ki temeli na dejstvih. Tako da prosim, eh, vaš odnos z Evropsko unijo ni nekakšna temelja, tekma. Nekoč smo sanjali, da bi lahko delili vrednote, ki so opisane v tem poročilu z državami, kot so bile Nizozemska, Nemčija, Francija. Takrat smo bili pod komunističnim režimom in ko smo se borili proti komunističnemu režimu, Eh, nas so nam pri tem pomagale mednarodne organizacije, ki jih vi sedaj želite izgnati iz Mačarske. Čeprav so se takrat te organizacije zelo uspešno borile proti komunizmu in zato smo danes v Evropski uniji. Vam te organizacije niso všeč, pravite, da vse te nevladne organizacije, Soroš, da vsi lažejo. Na podlagi vaših dejanj, se mi zdi jasno, da bomo morali k malu začeti izvajati sedmi člen ali pa bomo morali strukturne sklade zamrzniti oziroma uh, skrčiti. Zato se bo razvoj vaše države upočasnil. Če se bo to zgodilo v vzhodnji Evropi, se bomo kmalo znašli pod vplivom Putinove Rusije. Tako da prosim, ponovno razmislite o vsem, eh, kar je bilo povedano v razpravi, preberite poročilo in ne razumite te razprave kot nekakšen napad na vas ali na mačarsko družbo. Mi želimo, da bi celotna vzhodna Evropa ostala v Evropski uniji. Biti želimo močni partnerji Evropski uniji, ne pa sovražniki. Um. Hvala. V skladu z eh, členom šest lahko sprejmemo še dva nečlana. Eh, oba sta se strinjala s tem, da boste govorila samo eno minuto. Najprej gospa Morvaj. Ivo, kaj ste ne, mladjom, ki so njo kazali. Hvala lepa. Najprej bi se želela zahvaliti Evropski uniji, tako kot sem vam že zadnjič zahvalila, zato ker v bistvu s tem, da napadate našo nacionalno kohezijo, v bistvu prispevate k povečanju podpori. Na, tako nas zdaj vsi poslušajo, nas gledajo, lepo je biti mađari in reči moram, da se nam marsikdo zahvaljuje in nam izreka pohvalo za to, ker ustrajamo in ščitimo našo nacionalno suverenost. Vi v bistvu nam dajete možnost, da svet vidi naša prizadevanja in je za to hvaležen. Pa še eno vprašanje bi želela postaviti. Kako je možno, da Evropska unija napada prav tisti dve državi, Mačarsko in Poljsko, ki sta eni od držav, ki si najbolj prepričano želita biti v Evropi in se najbolj zauzemata za Evropo. Ali to zato, ker se pripravljajo prihodnje volitve in zato, ker se stava tega parlamenta sploh ne odseva vrednost, eh, vrstnega reda vrednot eh, evropskih državljanov. Ehm, verjetno bo treba sestaviti neko novo ljudsko stranko, če bomo želeli, da bo v prihodnjem mandatu ta sestava dejansko odsevala vrednote večine evropskih državljanov. Rad bi podaril, da eh, vsi člani Evropske ljudske stranke eh, nimamo enakega stališča do tega vprašanja. Eh, smo velika stranka, imamo različna mnenja. Meni osebno se zdi ta razprava, kako tudi resolucija, dokaj nekorektna. Eh, ti napadi na Mačarsko ne prispevajo k utrjevanju Evropske unije, ampak prej nasprotno. Orbanova vlada je v zadnjih dveh mandatih naredila veliko tudi ne samo pri integraciji Roma, ampak tudi pri eh, utrjevanju eh, manjšin. Slovenska manjšina je bila pred desetim leti praktično pred položajem, da izgine iz Mačarske in je s pomočjo te vlade se uspela revitalizirati te stvari poznam, glede na to, da sem eh, sosed na Mađarskem, eh, Mađarski in eh, lepo vas prosim, da bi z veliko bolj tresočo roko pisali take hude obtožbe, kot so zapisane v tem poročilu. Predvsem bi pa želel veliko več rešpekta, spoštovanja med nami samimi, pa seveda tudi do tistih, ki jih na tak način ocenjujemo. Hvala lepo za pozornost in za besedo. Okay, thank you very much. May I just, um, we're going to take the minister as agreed. Tako, sedaj bomo slišali še ministra, besedo dobite za največ pet minut, potem pa bo razpravo zaključila gospa Sargentini. Se moje vprašanje civilna družba in nevladne organizacije so zaskrbljene. Eh, vi ste omenili nevladne organizacije v, na mačarskem. Eh, mene zanima, zakaj vas to skrbi, da vas nevladne organizacije kritizirajo? Zakaj eh, potem pritiskate na njih? Zakaj pritiskate tudi na nevladne organizacije? Zakaj te ne morejo delovati na mačarskem? Zakaj pritiskate na njih naj zapustijo mačarsko? To je nujno vprašanje. Eh, o tem poroča tudi poročilo s Argentini in zanima me, ali to zanikate. Zanima me, Ali ste dovolj uh, močni, da prenesete zdravo civilno družbo in tudi kritike vaše vlade? Pet minut imate na voljo za, odgovor, za odgovore na vprašanja, lahko pa ti seveda pošljete tudi v pisni obliki. Eh, Hvala, predsednik, spoštovani poslanci. V luči vsega, kar je bilo povedano, je treba zaključiti, da kot se zdi, je v redu, če Evropski parlament žali mađarsko vlado in mađare in če uh, se kdo odzove na to, potem pa to ni v redu in se to ne sprejme. Mislim, da kdorkoli spoštuje demokracijo, mora zavračati tak način. Predsednik Uh, torej, res je, po vašem prispevku um, so bili nekateri poslanci dokaj čustveni, to je res. Ampak vseeno, torej imate pet minut, torej sedaj pol minuta, ampak v preostanku. Res prosim, da ste dostojni in prosim, da torej uh, ste dostojen dostojanstven tudi v odnosu do parlamenta. Samo kot poskus. Kaj se danes tukaj zgodilo? Tukaj v bistvu prekladujemo poročilo z Argentini in torej res prosim, da se sredočimo na to poročilo. Ne želim, da se tukaj spustimo v te spore in konflikte. Res prosim, da se sredočite na specifična vprašanja. Lepo prosim, um, to bi bilo res zelo koristno za vse nas. Hvala.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 Eh, kar ne pomeni, da sem spremenil stališče. Še vedno imam isto stališče. V tej razpravi je bilo razširjenih kar nekaj lažnih informacij na račun Mačarske in tega ne morem sprijeti. Torej, če nekdo reagira, se ga takoj napade. Eh, upoštevati pa bi morali dejstva. Glede vprašanj, ki so bila postavljena, kolegica. Uh, pravi, da mi eh, predstavljamo samo del Mačarov, ampak no, v resnici smo zmagali na treh zaporednih volitvah in uspeli smo dobiti dvotretinsko parlamentarno večino eh, ob vseh treh priložnostih. Zato eh, pravim, da mi predstavljamo v bistvu ščitimo mađarske državljane, kakšno moč in podporo pa imate vi pri vaših obtožbah? Potem te obtožbe glede antisemitizma na mađarskem bi vam želel povedati, spoštovane poslanke in poslanci, da tudi na mađarskem uh, eh, poteka razprava s, v zvezi s Sorošem, zato ker ni uh, strinjanja glede njegovega pristopa do migracij in do eh, njegovih stališč, saj dejansko ni želel, da bi ta vlada zmagala. Torej, Soroš pač ne priznava eh, tega, te naše usmeritve in eh, njega sem pač sam v razpravi omenil. Nemški kolega nam je rekel, da se združujemo s eh, stranko Jobik. Ne želim jih sedaj eh, braniti, ampak želel pa bi povedati, da je bilo med volilno kampanjo na mačarskem pogosto govora o tem, da bi bilo treba poraziti eh, vlado z neke vrste koalicijo med socialisti, Jobbikom in še drugimi, ki so se v bistvu dogovorili med seboj za to, da bi nastopili proti nam. Eh, predsednik, no, med drugim, vse to, kar je zapisano v dokumentu, je take narave, da bo danes popovdne točka za točko ovrženo z dejstvi in um, resničnimi informacijami. Torej, odzvali se bomo na vse te kritike. In mislim, da mađari dejansko lahko pričakujejo, da bodo viri financiranja za vse tiste organizacije, ki skušajo vplivati na voljo eh, mađarskega naroda, znane v javnosti. Mislim, da je to povsem legitimno pričakovanje. To velja za eh, politične stranke in isto mora veljati tudi za nevladne organizacije, ki eh, jim delujejo na politični ravni in ki pridobivajo financiranje iz tujine. Zakaj bi morali skrivati mađarskih državljanov, odkot eh, dobivajo sredstva? In še nekaj, predsednik, zavračam tudi to, da eh, ta zakon menda ne omogoča več nevladnim organizacijam delovanja. Ne, mi eh, z zakonom določamo samo to, da morajo nevladne organizacije javno predstaviti prihodke ki, oziroma sredstva, ki jih prijemajo iz tujine. Eh, v bistvu samo to želimo, da se na internetu objavi, odkot se financirajo, kar pa ne pomeni, da jim preprečujemo delovanje. Uh, Pa še nekaj, mi imamo eh, več kot 20 tujih univerz, poleg univerze CEU, ki je edina, ki se pritožuje, medtem ko vse ostale se ne pritožujejo. Imamo tri ameriške univerze in med, med vsemi temi. Uh, Celo sam sem podpisal sporazum o sodelovanju z uh, eno od teh univerz, tako da pogledajte, ena od univerz se pritožuje, druga se z nami uh, sporazume, tako da mm, razmislite sami o tem. Tako da hvala, da ste nam dali možnost, da eh, spregovorimo znotraj zidov tega parlamenta, ampak to ne pomeni, da bi lahko sprejeli to, da na naš račun eh, širite eh, takšne kritike in lažne informacije in na te se bomo odzvali to, na vsako posamezno točko. Res hvala lepa, Trbačen, da ste ostali tle. Sedaj počvalka srdeterje. Lepo prosim za odgovore. postopkovno, upam, da res postopkovno. Če ne, um, vas bom prekinil. Je postopkovno vprašanje. Vete, uh, no, respekt, da mi ne. Uh, sprašujem glede spoštovanja manjšin, gospod predsednik. Mislim, da je treba tudi v tej dvorani spoštovati manjšine. Namreč, če tudi če imamo manjšinsko mnenje, imamo pravico, da ga izrazimo. In eh, ploskanje ne more voditi dela znotraj tega odbora. In zato prosim, da eh, ščitite svobodo dela v tem odboru. Hvala. Gospod Jurek, pa to je bilo smešno. Gospod Sržentini, prosim, da razvijete. Torej, prosim, že tako smo prekoračili čas, res uh, ne trajate časa. Res hvala lepa trobačem za dodatni čas, ki ste nam ga dodarili. No, v teh razpravah se očitno sploh ne pogovarjamo med seboj in zato je prav, da v bistvu vsi lahko poslušamo svoje jezike in govorimo o svojem jeziku. Torej, nekateri kolegi so rekli, da obstajajo napake v poročilu. Res prosim, da popravite konkretne napake, ki mislite, da sem jih zagrešila. Torej, prosim, da podate predloge spremembe zato imamo postopek. Mislim, da je 15. maj rok za vložitev predlogov sprememb, koliko se spomnim. Gledajte, gospod predsednik. Seveda poslanci pač, eh, ne vem, eh, obirajo eh, strankarsko linijo. Tudi sama to počnem, tako kot vedno. Ampak plenarno zasedanje me je pozvalo k temu, da pripravim poročilo. In mislim, da sem poskušala vsega, obsežno upoštevati vse skupaj in mislim, da torej niso upoštevali toliko strankarske politike. Ampak gledajte, tukaj smo omogočili mađarske vladi, da pride sem, večkrat smo jim to omogočili in glede na to tudi pričakujem, da bo potem mađarska vlada um, ustrezno um, drvala. Torej, tukaj govorim um, z ministrom, ki predstavlja vlado. Torej, tukaj imamo um, torej vlado, stranko, ljudi, državo, to je vse skupaj nekako zmešano te razprave in to mislim, da ni zdravo za nikogar. Vaša svoboda je, da ste tukaj in da poveste svoje mnenje. Torej, to, kar mislite, da je treba reči. Ja, ampak lahko pa tudi pripomnim, da sem presenečena nad tem, da uh, predstavnik mačarske vlade uh, napačno navaja moje ime in pravi, da lažem, isto ste rekli danes tukaj. Torej, poslali ste nam svoje pripombe na poročilo in ste rekli takole. Poročevalka se ni sklicevala na svoje raziskave v ustrezna politična področja in torej um, izbrala neustrezne sklepe. Ja, gledajte, imate prav, sama sem stvari proučila in potem sem porobila informacije, ki so bile na vole od institucij, ampak ne morete pa reči, da tukaj govorim jasne laži. In potem reči po drugi strani, da informacije, ki sem porobila, um, niso iz mojih lastnih sklepov. To pač je protislovno, se ne izite. Mislim, da je prav, da še vedno tukaj se spoštujemo med seboj, imamo spoštljivo razpravo. Sedaj naslednji korak je vložitev predlogov sprememb. Kot sem že povedala prej na začetku, sedaj to niso pogajanja specifično državo članico, to je poročilo, ki mora biti potem posredovano svetu. In sedaj delam na tem in bom s tem nadaljevala skupaj z vsemi kolegi, ki so poročevalci v senci. In se veselim vaših predlogov. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa, kolegi. 15. maj je bilo rok za vložitev predlogov sprememb do šestih popovdne in hvala pa vsem, da ste prišli in sodelovali v razpravi. Hvala.